gospod komisarka. Nadaljevali bomo z zasedanjem. Najprej sporočila predsedujočega. Odbor za ugotavljanje nepravilnosti na področju nadlegovanja v Evropskem parlamentu in na osnovi izjav zadevnega poslan, zadevne poslanke je predsednik sprejel odločitev, da bo v okviru 166. člena Marije Žo Rodriguez naložil kazen in sicer dobila je verbalno opozorilo v okviru 167. člena. So ji to um, kazen izrekli in ona ima pravico do ugovora. To ni najboljša novica za začetek dneva, ampak dobro, začeli bomo z prvo točko na dnevnem redu. Gre za celovito okvir Evropske unije o endokrinih motivcih. Pri tej razpravi ne bo postopka pritegnite pozornost predsedojočega, prav tako ne bomo sprejemali modrih kartonov. Gospod komisarka, izvolite, Dobro jutro, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Komisija je pred 20 leti sprejela prvo strategijo o endokrinih motivcih. Ponosni smo lahko na napredek, ki smo ga od takrat dosegli skupaj. Danes smo eden od vodilnih na globalni ravni v zvezi z ravnanjem s temi snovmi. Od leta 1999 smo prepovedali ali omejili veliko endokrinih motilcev. Prav tako smo prvi oblikovali regulativna merila za identificiranje endokrinih motilcev v pesticidih in biocidih. Prav tako smo zagotovili financiranje za raziskave in podprli smo številne mednarodne organizacije, vendar to ni dovolj. Endokrini motilci so še vedno velik izziv in tudi vir pomislekov za številne državljane. Ne smemo zaspati na laurikah in posodobiti moramo svoj pristop. Zato je komisija sprejela celovito sporočilo o endokrinih motivcih. Komisija je s tem pokazala, da smo zavezani zaščiti državljanov in okolja. Prav tako smo pokazali, da smo pripravljeni delati tudi na nadaljnih merilih v zvezi s tem. Pristop EU mora temeljiti na znanosti in na uporabi previdnostnega načela. Tri cilje imamo. Prvič, želimo minimizirati izpostavljenost endokrinim motilcem, drugič, pospešiti želimo razvoj znanosti na tem področju in tretjič, spodbujamo aktiven dialog z vsemi deležniki. Komisija je opredelila celovit niz ukrepov z različnimi časovnicami za doseganje teh ciljev. To je opredeljeno v našem sporočilu in vesela sem, da vam lahko povem, da smo z delom začeli na prav vseh. Preverjanje ustreznosti v zvezi s tem bo zaključeno do prve polovice leta 2020. Javno posvetovanje pa bo potekalo 12 tednov. Leta 2019 nameravamo organizirati tudi prvo srečanje letnega foruma deležnikov in pripravili bomo tudi nov spletni portal. V sporočilu smo navedli tudi druge ukrepe, ki bodo delovali bolj na dolgi rok, naprimer podpiranje raziskav. Drage poslanke in poslanci, vem, da ste nekateri razočarani s to zamislijo, nad to zamislijo preverjanja. Ne zavlačujemo, vsi si želimo, da bi imeli politiko, ki temelji na znanosti in s pomočjo tega preverjanja ustreznosti bomo lahko ugotovili, kako bi nadaljevali na tem področju. Komisija se strinja, da bi morali zagotoviti enako vredno obravnavo teh snovi, vendar preden predlagamo spremembe zakonodaje, moramo preveriti, ali so spremembe potrebne. Različna obravnava enake snovi ne pomeni različne obravnave na objektivni ravni. Nekaj ocen smo že izvedli, ampak v nobeni nismo preučili vseh relevantnih vprašanj. In nekatere vprašanja je treba obravnavati prečno, naprimer merila za identificiranje endokrinih motivcev in različne regulativne posledice, ki iz tega sledijo. In ta pregled ustreznosti bo prispeval prav k temu. In tukaj imam v mislih predvsem zakonodajo, ki ureja proizvode, s katerimi imajo državljani vsak dan stik. Naprimer, gre za igrače, kozmetiko in materijale, ki so v stiku z živili. Seveda pregled ustreznosti se ne bo začel z nič, ampak bomo nadaljevali delo tam, kjer smo ga končali. Želimo si, da bi lahko delali čim prej, zato da bo komisija čim prej imela ustrezna informacija na voljo. Gospe in gospodje, predem zaključim, želim povedati še nekaj besed o tem, kaj vse komisija počne vsak dan za to, da se izvajajo ustrezne politike, ki so relevantne za endokrine motivce. V številnih primerih gre za ukrepe, ki so zelo pomembni za zaščito potrošnikov. Samo dva primera komisija pripravlja prednostni seznam potencialnih endokrinih motilcev ki se uporabljajo v kozmetiki zato da bi lahko hitro ocenili njihovo delovanje in pripravili tudi regulativni odziv na drugi strani pa imamo na primer materiale ki so v stiku z živili čakamo na znanstvene nasvete v zvezi z biofenolom A in pripravljeni smo ukrepati takoj ko bo delo zaključeno če bomo koherentno nadaljevali delo na vseh področjih, potem bomo dosegli skupni cilj. Veselim se že vaših komentarjev in hvala lepa. Uh, hvala lepa. Zdaj pa en krok govornikov v imenu političnih skupin. Najprej ELS, gospod Görlik, izvolite. Hvala lepa. Danes govorimo v imenu gospoda Gizike, ki je nažalost odsoten, ampak v imenu ALS želim podpreti predlog parlamenta. Smo v skladu z ciljem, da bi oblikovali celovit okvir EU o endokrinih motivcih. Predlog izpostavlja številna področja, kjer je potrebnega še nekaj dela. Če bi šlo za šolsko spričevalo, bi imeli v njem stavke, kot je naprimer tukaj potrebnega še nekaj dela. Pospešiti je treba naprimer fazo ocenjevanja in komisarka je omenila pregled ustreznosti, to mi je všeč in to podpiram, ampak nas skrbi hitrost izvajanja in poskrbeti želimo, da ne bi pustili, mm, da se o tem počasi preneha govoriti. Mi smo v besedilu omenili določene snovi, eh, ki se uporabljajo v mešanicah in njihove potencijalne nevarnosti. V zvezi s tem vlada soglasje. Ta teden so številni poslanci svoj zadnji govor uporabili zato, da so povedali, da je to njihov zadnji govor. No, jaz sem iz Združenega kraljestva in povedati želim samo eno stvar v zvezi z Brexitom in kako se navezuje na to temo. Brexit me je veliko naučil. Naučil me je, da se nikoli ne slepim glede ideoloških vprašanj. Odločitev ne smemo sprejemati ideološko ali po občutku. Nikoli ne smemo ukrepati na osnovi samo golih predpričanj, brez znanstvenih dognanj, ki bi osnovala naše odločitve. Kajti potem se lahko pojavijo pomisliki in lahko pride do napačnih odločitev. Kako se to navezuje na endokrine motivce? Mislim, da se to zelo navezuje na to temo, kajti pri endokrinih motivcih smo veliko krat priča histeriji. Hist histeriji. Naprimer, predlog spremembe 1. ELS tega ne bo sprejel. Poziva k temu, da bi imeli enake ukrepe za morebitne endokrine motilce kot dokazane endokrine motilce. To gre preprosto predaleč. In pri Brexitu so napovedali, naj ne poslušamo strokovnjakov. Pri endokrinih motilcih pa moramo poslušati strokovnjake. Upoštevati moramo znanstvene dokaze in delati mirno in sistematično. V splošnem lahko podpremo to izjavo, ne podpiramo predlogov sprememb in veselimo se že, da bomo v naslednjem mandatu dosegli napredek. Hvala. Hvala lepo, gospod Görling, gospod Dali, socialisti, izvolite. Hvala. Prelaganje konkretnih ukrepov za. Reguliranje endokrinih motilcev je nekaj, česar si ne moremo privoščiti. Te kemikalije so prisotne v številnih proizvodih in materijalih okrog nas. Gre za plastenke, igrače, kozmetiko in embalažo za živila. Evropa mora storiti vse, kar lahko, zato da opusti uporabo teh nevarnih snovi, zlasti tistih, ki imajo lasnosti eh, endokrinih motilcev. Zato pa potrebujemo politično voljo in konkretne ukrepe. In Po našem mnenju je komisija storila premalo in prepozno. Imamo strateški okvir, ampak še vedno ni dovolj konkretnih ukrepov, da bi zaščitili zdrave ljudi in okolja. Zakaj to omenjam? Ne glede na to, da imamo strategijo, izključujemo kozmetiko in igrače. In to pomeni, da bomo imeli krpanko nacionalnih standardov in to bo otežilo življenje vsem tako potrošnikom, ki ne bodo vedeli, kakšno raven zaščite lahko pričakujejo, in tudi za proizvajalce, ker se bodo morali spopasti z različnimi standardi. Potrebujemo evropske ukrepe in zdravje ljudi in zdravo okolje mora biti na prvem mestu. Pričakujemo, da bo komisija razširila področje uporabe tudi na materijale in proizvode, kot so kozmetika, igrače in embalaža za živila. Socialisti si prizadevamo za to, da bi imeli pravni ukvir, ki bo dejansko zaščitil ljudi. Zahtevamo tudi horizontalno definicijo, ki je v skladu z definicijo Svetovne zdravstvene organizacije. Menimo, da si ljudje zaslužijo vedeti, da proizvodi, ki jih uporabljajo vsak dan, ne škodijo njihovemu zdravju in da enako velja tudi za okolje. Zato predlagam, da podpremo našo resolucijo kajti čas je, da enkrat in zavedno izkorenimo endokrine motilce. Hvala, hvala lepa, gospod Riz, za dve minuti ali da izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od leta 99 sem v parlamentu in v 20 letih lahko rečem, da se je okvir na evropski ravni spremenil. Tudi znanost se je razvila. Znanstveniki so pokazali, da to vpliva na zdravje ljudi in živali. To je povezano tudi z določenimi kroničnimi obolenji, naprimer rakom, določenimi težavami na področju rodnosti in tako naprej. Zdi se, da Evropska unija ni še zaenkrat ugotovila, kako zelo to ogroža naše zdrave. To je bilo že leta 2013, ko je Svetovna zdravstvena organizacija govorila o tem. Komisija zavlačuje tukaj štiri leta kasneje, prav tako nismo dosegli veliko napredka, gospod komisarka. Ta nova strategija je pomankljiva. Naprimer, opredelitev, definicija. To se nanaša samo na fitofarmacijska sredstva. Vemo pa, da je 80 odstotkov vnosa preko živil. Mislim, da bi morali hitro napredovati, kajti gre tudi za materiale, ki so v stiku z živili in pri kosmetiki, pri igračah. Tudi o tem bi morali govoriti. Samo osem snovi je opredeljenih kot endokrini motilci, ampak jih je več kot tisoč. Pred nekaj dnevi smo dobili študijo in samo v enem potoku so jih našli kar 90 v Franciji. Bisfenol A je snov, za katero je Znano, da ima negativne učinke, pa še vedno ni prepovedana. Belgija, Avstrija, eh, Danska in nekatere druge države so že napredovali na tem področju. In tukaj je jasno, kakšno dodano vrednost bi lahko zagotovili, če bi ukrepali na evropski ravni. To bi pomagalo zdravju ljudi in okolja. Poslušati moramo znanstvenike, eh, ukrepati moramo hitreje in bolj odločno. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa Gue Engel, gospa Konečna, dve minute in pol. Izvolite, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Draga komisarka, mislim, da je žalostno, da spet govorimo o endokrinih motivcih. Komisija dolgo ni ukrepala in s tem ogroža zdrave celotne generacije državljanov od leta 1999, ko je komisija prvič predstavila strategijo o endokrinih motivcih, samo zapravljamo čas, draga komisarka. Nismo sprejeli ukrepov, da bi zmanjšali izpostavljenost državljanov tem snovem. V zadnjih petih letih komisija ni storila prav nič, čeprav jo je sodišče opozorilo, da mora ukrepati. Endokrini motivi so povsod, v živilih, v vodi, v kozmetiki, v igračah, v zdravilih. S temi igračami se potem igrajo otroci. Nobenega dvoma ni glede škodljivih učinkov teh snovi. Proizvajalcem smo dali dovolj časa, da sami poiščejo rešitve. Sveda niso našli nobene rešitve. Prav nasprotno, videli smo, kako izkrivljajo dejstva in znanstvene študije. Seveda je na vzkrižju interesov vprašanje, ki ga moramo obravnavati, prav gotovo. Endokrini motivci morajo biti del regulative kot karcinogene in mutagene snovi. To pomeni, da potrebujemo regulativo na vseh področjih, kjer se pojavljajo. Prav tako moramo postopoma opustiti njihovo uporabo. Zato potrebujemo merila za njihovo preizkušanje in odkrivanje. In Tako kot pri mutagenih ali karcinogenih snoveh, je treba vedeti, da ni varnega praga izpostavljenosti tem snovem. Omejitve, ki jih imamo zdaj za bisfenol A, so preprosto previsoke. Študije kažejo, da izpostavljenost bisfenola, bisfenolu A tudi pri nižji stopni izpostavljenosti zelo škodi zdravju. Zato kolege pozivam, da podprejo našo resolucijo. Prav tako vam lahko povem, da smo vložili kar nekaj predlogov sprememb, ki bodo po našem mnenju dobro izrazili nezadovoljstvo parlamenta zaradi neaktivnosti komisije. Še enkrat pa želim povedati, da če bomo samo sprejeli še eno kritično resolucijo, potem to ne bo spremenilo nič. Gospa Rivazi, izvolite. Hvala lepa, gospa komisarka. Mislim, da v tem mandatu nismo naredili dovolj za endokrine motilce. Kolegica je dejala, da od leta 2013 organizacija za zdravstvo govori o tem, da to ogroža svetovno zdravje. Več tisoč študij je, ki kažejo, da, to, da ti motilci povzročajo veliko težav, debelost, diabetes in tako naprej. Tudi na otroke to vpliva, kaj te noseče ženske unesejo te snovi v svoje telo in to vpliva na razvoj otroka. In tudi težave z fertilnostjo se pojavljajo. Vi eh, pa ste imeli svoj govor in dejali ste, da ste od leta 99 že delali na tem, da imate strategijo in tako naprej. Ampak zakaj je prišlo do napredka? Zaradi parlamenta. Parlament je sprožil postopek pred sodiščem in zahteval od vas, da nekaj naredite. Čakamo še na definicijo. Jaz sem v parlamentu že nekaj časa in povedati moram, da si mislim še sreča, da so poslanci tukaj, ki se borijo za zdravje ljudi in državljanov. Kaj predlagate vi? No, bomo uporabili previdnostno načelo, minimizirali bomo izpostavljenost ljudi, ampak če si pogledam poročila eh, različnih strokovnjakov, lahko vidimo, da so noseče ženske vedno bolj izpostavljene tem snovem. Vi pa ne predstavite niti akcijskega načrta. Ta resolucija, ki vam jo predlagamo, dejansko pravi, nekaj je treba storiti, ampak tukaj v vašem predlogu ni niti horizontalne definicije, endokrinih motilcev, ki bi veljala za kozmetiko, igrače, za, embalaža, za, za embalažo, za živilo in tako naprej. To velja samo za pesticide, pa vse to je neverjetno. In ti preizkusi ne zadevajo ulog za vse snovi. Z, v naslednjem mandatu mislim, da bi morali imeti akcijski načrt, zato da bi nadaljevali z delom tam, kjer uh, zahtevajo poslanci, da preprosto odpravimo te endokrine motilce. Gre za zdrave ljudi. Saj ne želimo, da bi lobisti bili uspešni. Za zdrave ljudi in okolja gre. Hvala. Gospa komisarka, izvolite, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše prispevke. Skoraj 20 let po prvi skupnostni strategiji o nukrinih motilcih še vedno ostaja zelo velik izziv in vzrok za zaskrbljenost državno, kot ste dejali. Čeprav smo opravili velik napredek, da bolje razumemo upravljamo z endokrinimi motilci, se strinjam z vami, da je nujno potrebno, da okrepimo trud Evropske unije. Kot sem že opozorila, so službe Evropske komisije že začele z delom na področju izvane strategije o endokrinih motilcih. Istočasno pa bomo okrepili izvanje politik, ki že obstaja na tem področju. Tukaj gre za področje koordinacije različnih politik in to je ključnega pomena. Računam na podporo Evropskega parlamenta, da bomo še naprej ščitili naše državljane, okolje, istočasno pa zaščitili notranji trg, ki bo dobro deloval za potrošnike in za podjetja. Za konec, gospe in gospodje, mi dovolite, da v imenu mojega kolega gospoda Grokajkisa in tudi v mojem imenu zaželim veliko uspeha in vse najboljše, karkoli že nameravate početi v prihodnosti. Najlepša hvala. Prejeli smo osnutek resolucije v okviru te razprave skupine ELS, SD, skupine EKR, skupine ALDE, zelenih in GUE. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo danes. Sedaj gremo na naslednjo točko na njenem redu. Gre za poročilo gospe Klune o okolju notnega evropskega okenca za pomorski sektor. Najprej dobi besedo gospa poročevalka za štiri minute. Gospa Klune, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, poročevalci v senci. Mislim, da je bil ta dosije zelo pozitiven za vse. Delo je potekalo v okviru dobrega sodelovanja. Želimo olajšati prosti pretok eh, blaga v evropskih eh, pristaniščih olajšati delo pomorskim prevoznikom in skušamo zagotoviti harmonizirane zahteve glede podatkov, ki jih moramo obravnavati in podati. Sedaj je sistem zelo razrobljen in za ladje ni lahko upravljati postanke v različnih pristaniščih po Evropi. Naletijo namreč na različne zahteve o poročanju v različnih pristaniščih mi želimo olajšati trgovino in zagotoviti gladko potekanje poročanja in pretoka blaga. Imeli smo priložnost obiskati nekaj pristanišče, z njimi pogovoriti, se pogovoriti z organi, slišali smo njihove izkušnje, nekatera pristanišča so mm, zelo napredna, druga ne tako, želimo pa poenotiti zahteve in formalnosti poročanja in zato ustvariti enotno evropsko okence za pomorski sektor. Rada bi se zahvalila gospe komisarki za podporo, kot tudi romunskemu predsedstvu. Delo je potekalo res gladko. Srečali smo se z pomorski, predstavniki pomorskega sektorja skupaj z vami in Slišali smo njihove izkušnje. Res želimo olajšati delo za pomorski sektor, olajšati prosti pretok eh, blaga. Sodelovali smo tudi z ZDA, Kanada, imamo trgovinske sporazume z njimi, z Vietnamom in z drugimi azijskimi državami in res je nujno potrebno, da olajšamo delo pomorskim prevoznikom in tudi življenje naših potrošnikov. Torej, Rezultat je dober za vse, želimo uskladiti različne sisteme in uvesti enotni evropski oken, evropsko okence. Do dva, več kot dva milijona postankov vladi pride v evropskih pristaniščih in to pomeni ogromno podatkov, ogromno poročanja, zato želimo zmanjšati upravno breme za prevoznike, povečati konkurenčnost evropskih pristanišč in želimo o, zmanjšati upravno breme za polovico do leta 2024. Obravnavali smo kar nekaj vprašanj. Priznali smo že obstoječe strukture v pristaniščih in te želimo nagraditi. Obravnavali smo dodatne zahteve poročanja in te bomo odobrili v posebnih okoliščinah, vendar pa za omejeno obdobje. Omenili smo tudi upravljanje s podatki in upravljanje e, organov. Tudi moji kolegi poročevalci v senci bodo to omenili. Sodelovanje z organi je ravno tako zelo pomembno. Pomembno je, da ugotovimo, kdo je odgovoren za poročanje in kako lahko sledimo tem podatkom. Izkušnje so bile zelo pozitivne, zelo se veselim naslednje faze izvajanja in da uvidimo v praksi rezultate glede manjšega upravnega bremena in da olajšamo prosti pretok blaga v evropskih pristaniščih, kot tudi trgovinsko menjavo. Izvolite, gospa komisarka, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Komisija je zelo zadovoljna, da so zakonodajalci dosegli politični dogovor o tej uredbi za uvajanje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor v Evropski uniji. Končno smo se odzvali na zahteve pomorskega sektorja, glede tega, da potrebujemo harmonizirano okolje za formalnosti poročanja za ladje v vseh evropskih pristaniščih. Še posebej bi se rada zahvalila gospej poročevalki Klun, kot tudi poroče valcem v senci iz odbora Tran za upravljeno delo, kot tudi za prizadevanja in trud, kajti na podlagi tega smo hitro in gladko dosegli dogovor. Pomorski prevozniki sedaj porabijo eno do tri ure za poročanje v pristaniščih. Novi predpisi bodo za 60 odstotkov zmanjšali čas za poročanje in s tem bomo prihranili 2,5 milijona delovnih ur na leto in s tem zmanjšali upravno breme za 750 milijonov do leta 2030 za pomorski sektor. Ste, zato bomo uvedli enako definicijo in standardov podatkov informalnosti poročanja. Želimo uvesti horiz horizontalno okolje kot tudi umestnik za poročanje. Novo okolje bo tudi omogočalo ponovno uporabo podatkov in izvajanje enega samega poročanja. Novo okolje bo zagotovilo, da ladje poročajo na enak način, ne glede na to, kje opravi postanek, v katerem pristanišču v Evropi. Nov okvir, novo okolje bo zagotovilo hitrejše izmenjavanje podatkov. Ta uredba je ena najpomembnejših pobud za izboljšanje operativne učinkovitosti in za zmanjšanje upravnega bremena. Pomorski sektor je že izrazil veliko zadovoljstvo s kompromisnim besedilom. To besedilo zadovoljuje zahteve vseh treh inštitucij in tudi pomorskega sektorja. Od tega bo imel korist, imelo koristi tudi logistično omrežje, kajti s tem bo prišlo do lažje izmenjave informacij, kar pomeni večjo konkurenčnost in integriranost pomorskega eh, sektorja v multimodalne rešitve. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobijo besedo govorniki v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo gospod Van de Kam v imenu skupine ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobro jutro vsem skupaj. Rad bi se zahvalil Dirdre, naši poročevalki, za opravljeno delo na področju tega zapletenega poročila. Digitalizacija pomorskega sektorja je zelo pomembno vprašanje. S tem bomo dobili bolj učinkovit in čistejši transportni sistem. Z okoljem enotnega evropskega okenca za pomorski sektor uvajamo veliko novih elementov omejitev, ki vključuje tudi formalnosti poročanja z ladje v pristaniščih. Ne gre zgolj za poročanje v zvezi s postankom, ampak tudi s carinskim poročanjem. Veliko izboljšav smo uvedli. Direktiva z leta 2010 ni zadostila vsem potrebam, zato je komisija pripravila novo direktivo. s katero bomo dobili več eh, enotnosti in več jasnosti. Še vedno pa sem zaskrbljen glede komunikacij med različnimi pristaniškimi sistemi. Kako bo to delovalo v praksi? Upam, da bo komisarka zagotovila, da se to direktivo ustrezno izvaja. Gospod predsedujoči, to je bil moj zadnji govor v tem sklicu parlamenta. Rad bi se zahvalil vsem za odlično sodelovanje. In najlepša hvala, gospod Telička in gospa Bulc, za opravljeno delo. Gospod Van de Kamp. Žal mi je, da nas ni tako zelo veliko danes, če ne bi verjetno bili deležni zelo bučnega aplauza. Res mi je bilo veliko zadovoljstvo sodelovati z vami v okviru koordinatorjev. Najlepša hvala za vse. Sedaj pa gospod Fleckenstein v imenu skupine SD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil gospej poročevalki, poročevalcem v Senci, vsem kolegom in tudi komisiji za odlično sodelovanje v okviru tega poročila. Cilj te uredbe je zmanjšanje upravnega bremena. Ta cilj smo dosegli. Uredba pomeni ve, manj birokracije za ladje, za pomorske prevoznike, za organe, za urade, manj bo formalnosti poročanja za ladje zaradi infor, izmenjave informacij med pristaniškimi organi in vladnimi organi. Zagotovili smo tudi, da bodo pristaniški delavci dobili ustrezno šolanje in izobraževanje, da bodo lahko izvajali te nove predpise. Nismo uvedli izboljšav v pomorskem sektorju in v pristaniščih samo s to uredbo. Veliko smo storili v zadnjem mandatu. Sprejeli smo pristaniški svežen. Zahtevali smo finančno preglednost, okrepili smo pravice delavcev, delovne pogoje in Mislim, da smo z našo zakonodajo prispevali tudi k čistejšemu okolju v pristaniščih. Rad bi se zahvalil vsem za odlično sodelovanje in eh, temu sem zaslužen tudi jaz. Prispevali smo konkurenčnosti pomorskega sektorja in pristanišč v Evropski uniji in to je dobro tudi za moje mesto Hamburg. Sedaj pa gospa Majsner v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Po mojem mnenju je danes krok zaključen ne samo zato, ker bi bil to moj zadnji govor, ampak zaradi tega, ker sem začela delati v odboru za transport leta 2009 in opazila sem, da je takrat gospod Sterks delal na področju poročila za prostovoljno digitalno poročanje v pristaniščih. Takrat smo imeli enot, nacionalno enotno okence in takrat smo to uvedli, opazili smo, da to ne deluje dobro, ravno tako v Nemčiji, danes smo, pa smo šli še korak naprej. In Zato bomo začeli izvajati digitalno poročanje v pomorskem eh, sektorju in mislim, da bo ta hitrejša izmenjava informacij dobra za vse. Gospod Fleckenstein, Z jezika ste mi vzeli, tudi sama prihajam iz severne Nemčije in eh, v tem mandatu smo res storili ogromno za pristanišča, tudi s tvojim poročilom in tudi sama sem sodelovala pri tem. Potem smo imeli poročilo o varovanju okolja v pristaniških odpadkih, pristaniških podpadkih. Res smo opravili ogromno na tem področju. Glede na to, da je to moj zadnji govor, bi se rada zahvalila vsem za sodelovanje. Zelo sem vesela, čeprav nas je zelo malo tukaj, čeprav gre za zelo pomembno temo, da vidim tukaj tesne prijatelje, sodelavce, s katerimi sem sodelovala v zadnjih desetih letih. Zelo sem uživala v tem delu. Evropski parlament je najbolj demokratična inštitucija, kar jih obstaja in zelo sem vesela, da je tukaj ravno naša komisarka eh, Bulčeva in da, Pavel, ti predseduješ eh, današnji sej. Najlepša hvala vsem in pomorskemu sektorju. Bom zagotovo ostala zvesta. Eh, Najlepša hvala. To, kar sem dejal gospodu Van de Kampu, velja tudi za vas. Tudi vi ste pustili velik pečat v Evropskem parlamentu z vašim delom. Zelo vas bomo pogrešali. Naslednji govornik, nagovornica je gospa Sejmor v imenu skupine EFDD. Gospod predsedujoči, najlepša hvala priznavam pomembnost tega poročila in zelo sem vesela, da usklajujemo različne formalnosti in zelo sem vesela, da smo zmanjšali pravno breme in birokracijo Evropske unije. Vendar pa me zelo skrbi skranjevanje podatkov in uporaba teh podatkov. Evropska unija je močna samo toliko kot najšipkejši člen. In mislim, da evropska zakonodaja ni bila dobra za britanska pristanišča, kajti večina teh pristanišč je v zasebni lasti. Še osebni prispevek. Danes verjetno zadnjič govorim v Evropskem parlamentu. Rada bi se zahvalila za osebje, za potrpežljivost voznikov, ki so bili zelo, zelo koristni. Uh, in zelo potrpežljivi. Rada bi se zahvalila vsem, ki želijo podpreti vizijo Evropske unije, če si to želi vaša država članica. Vem, da vas veliko ne razume, zakaj Velika Britanija želi zapustiti Evropsko unijo. Lahko vam samo povem, da morate poslušati in skušati biti naj. Boljši sosed in sodelavec, ker stranka za Brexit že vodi v javnomnenjskih raziskavah. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Pietikainen za dve minuti. Satamat ovat äh, aivan välttämättömiä EUn toimivan talouden kannalta. Äh, ta predlog je zelo pomemben za delovanje gospodarstva v Evropski uniji in zato je zelo pomembno izboljšanje delovanja pristanišča. Je to dobro za naše celotno gospodarstvo? Eh, rada pa bi se zahvalila pri tem za sodelovanje komisije in sveta. To vse kaže, kaj pomeni delovanje Evropske unije za naše prihranke, za naše gospodarstvo in za uporabo zmogljivosti pristanišč. To je tudi zelo dober primer za pomen digitalizacije v praksi in za njeno uporabo pri poročanju, spremljanju in tako naprej. Tudi to lahko prinese velike prihranke in izboljšanje kakovosti. No, po vseh teh besedah hvaležnosti bi želela izraziti tudi nekaj želja. Evropska pristanišča so v globalnem merilu okoljsko kar prijazna, ampak na podlagi krožnega gospodarstva bi si morali pripraviti usklajen seznam e, pričakovanj za uporabo pristanišč, zato da bodo ta delovala na najvišji moži, ra, možni ravni in zagotoviti, da bomo s še boljšim elektronskim spremljanjem, kot ga imamo sedaj, lahko spremljali naše flote in skrbeli za to, da bodo te spoštovale okoljska pravila. Pa tudi, kar pomeni pravila za ribištvo, pravila za um, od, ravnanje z odpadnimi vodami, odpadki in tako naprej. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je gospa De Monte. Hvala, predsedujoči. Eh, nove tehnologije spreminjajo eh, celoten, celotno sliko gospodarstva na svetovni ravni in tudi mobilnost. In dejstvo je, da je zelo veliko postopkov formalnih, ki jih morajo upraviti ladje ob postankih v pristaniščih in zato je treba te postopke gotovo um, uskladiti in uh, olajšati. Trenutno med državami članicami ni usklajenosti in to povzroča veliko upravno breme uh, operaterjem. Z uh, nekim skupnim okoljem se bo to gotovo lahko zmanjšalo, lahko se bo izboljšala interoperabilnost in medsebojna povezanost med različnimi sistemi, pa tudi podatki se bodo lahko zelo učinkovito uporabljali. Tudi jaz bi se želela zahvaliti gospe komisarki in njeni ekipi za odlično delo in tudi svojim kolegom in glede na to, da smo dr, eh, Evropa narodov bi pozdravila tudi v slovenščini, nasvidenje in hvala in tudi v furlanščini. Eh, hvala, gospod predsedujoči in hvala, gospa komisarka. Hvala lepa. Razumem, da je furlanščina vaš eh, materni jezik in tudi krasno je v furloniji, odkudar prihajate, tako da res mi je bilo lepo to slišati. Gospod Liberacki. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Predstavniki pristanišč in ladjarji so me vprašali, kaj nam sploh novega ponujate s tem predlogom in mislim, da lahko jasno odgovorimo, da smo eh, pristaniškim delavcem in ribičem ponudili enoten sistem za Mm, nadzor nad eh, spoštovanjem okoljskih predpisov v pristaniščih in to na evropski ravni. S tem bomo zagotovili manj formalnih postopkov in na ta način bomo prispevali tudi h okoljskim ciljem. No, kot kolegi pred menoj bi se želel tudi jaz zahvaliti kolegu Vimu van der Kampu, ki ga sedaj sicer ne tukaj, ampak tudi kolegici Majsnerjevi in kolegu Fleckensteinu. In želim se zahvaliti za sodelovanje tudi odboru TRAN, pa tudi vam, gospa komisarka, za pet let vašega dela. Hvala. E, tudi vam vse dobro, spoštovani kolega Liberacki. E, zdaj pa gospod Kaputo za minuto. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Trenutno operaterji v pomorskem prometu, prometu morajo spoštovati preveč pogojev in zahtev in preveč formalnosti izpolnjevati ob postankih v pristaniščih. To, da e, niso ti postopki usklajeni za, v različnih sektorjih in v različnih državah, je še dodatna ovira in e, ovira delovanje e, industrije in gospodarstva. Pomorski sektor vsako leto približno 4,6 milijone ur nameni e, tem postopkom in to je preveč. Okolje enotnega okenca bo gotovo prispevalo k bistvenemu znižanju upravnega vremena in bo olajšalo promet, digitalizacija pa itak prispeva k moderniz modernizaciji pomorskega prometa um, morali bi tudi upoštevati načelo una tantum in sicer, da bi ladje lahko ob postanku opravile eh, eno samo formalnost in da je te iste formalnosti ne bi bilo treba ponavljati pri naslednjih postankih v naslednjih pristaniščih. Hvala lepa, sedaj pa nadaljujemo s prosto razpravo. In prvi dobi tukaj besedo gospod Farija, izvolite hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegica Dezre. Nove tehnologije zelo spreminjajo sliko na področju mobilnosti in industrije morajo tukaj odgovoriti na izzive svetovnih eh, vodilnih sil na področju mobilnosti in eh, to pomeni tudi na področju pomorskega prometa. Usklajena pravila in glede informacij, ki jih je treba podajati na pristaniščih, eh, bodo omogočila lažje izvajanje pristaniških formalnosti. Um, to mora biti um, podlaga za uvedbo enotnega okenca in enotnih formalnosti v celotnem prometnem. Um, sektorju za pomorstvo v Evropski uniji. Um, Zato je potreben razvoj tega okolja, poskrbeti pa je treba tudi za njegovo usklajeno uporabo. To bo prispevalo k boljšemu sodelovanju med pomorskimi upravami, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. In za konec naj se tudi jaz zahvalim eh, gospe komisarki Violeti Bulc za dobro sodelovanje, pa tudi vsem kolegom iz parlamenta, še zlasti kolegom iz odbora Tran. Najlepša hvala. Eh, gospod Pospišil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 Eh, ki je sicer sama po sebi dobra, lahko takšna, da bo pripeljala, prinesla še več eh, upravnih bremen. Ampak eh, ne, zelo jasno je, da je smiselno uskladiti to področje in da je smiselno postaviti jasne zahteve za poročanje um, operaterjev. Uh, paziti pa moramo, da se bo to dejansko lahko uresničilo, da ne bomo ostali pri dobrih namenih. Zato poskrbite, prosim, da ne bodo. Uh, Delavci v pomorskem sektorju prepravljeni z vse več predpisi in pravili, ker če je eh, trenutno je teh preveč, zato je, eh, če, če, te, če se bo to izboljšalo, je uskladitev na evropski ravni gotovo smiselna in bo prispevala k boljšemu položaju. Hvala. Thank you, Uh, pet let po tem, ko sem prišel sem, je prišlo do velikega ravnovesja med tem, kar govorimo tukaj o potrebi po usklajevanju, izboljšanju predvsem tega, da imamo v, na različnih krajih v Evropski uniji različna pravila za isto stvar. No, mogoče to izboljšanje lahko deluje. Ampak veliko stvari v teh petih letih se ni veliko spremenilo. E, vsekakor je jasno videti, da se veter po Evropi Eh, obrača v drugo smer. To se bo izkazalo v prihajajočih volitvah in mislim, da bodo te prinesle zelo različne ljudi sem, pa tudi različne teme na mizo. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili prosto razpravo in sedaj dajem besedo gospe komisarki Bulc za zaključne besede. Spoštovani eh, predsedujoči, spoštovani poslanci. Najprej najlepša hvala za vaše komentarje, ki so povsem v skladu z delom, ki nas je pripeljalo do sem. Naj samo še enkrat poudarim, kako zelo pomembno se mi zdi sprejeti eh, te predpise, kako zelo pomembno je to za enotno evropsko um, okence na področju evropskega pomorskega prometa. Eh, okolje bo imelo od tega korist, naše organizacije bodo imele od tega korist, več, večja bo učinkovitost in ladjarji bodo uh, še bolj konkurenčni med seboj. Mogoče uh, še nekaj glede sistema pristaniške skupnosti. Komisija ne bo predpisala novih morebitnih uh, kanalov. Uh, če uh, bodo ti umestniki za enotno okence uh, na voljo in uveljavljeni, ampak za, o tem se bodo odločile države članice. Eh, na evropski ravni pa bomo omogočili uporabo podatkov o obstoječih storitvah v pristaniščih. Za operaterje v pomorskem prometu, če bodo spoštovali eh, tehnične zahteve te uredbe, bo to torej možno. Eh, za konec dovolite, da se še enkrat zahvalim gospe Klune za um, odlično usklajevanje, da se uh, zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Senci za zelo konstruktivno in osredotočeno delo, ki je pripeljalo do uh, tega zakonodajnega predloga. Gospod predsedujoči, tudi vam na prihajajočih volitvah želim veliko uspeha. Spoštovani poslanci, tudi zame je to. Uh, zadnji nastop v tem parlamentu in ob tej priložnosti bi se res želela še enkrat zahvaliti za vse te razprave, ki niso bile vedno enostavne, so bile pa zelo konstruktivne in pokazale, da um, lahko pridemo do rezultatov pri pogajalski mizi v duhu demokracije in uh, sodelovanja. Uh, Vsakeč, ko smo dosegli nek končni dogovor, smo ga potem tudi spoštovali in to je um, znak demokratičnega dela. Uh, Zato vas pozivam, da v tem duhu delate še naprej, kjerkoli boste že nadaljevali vašo pot in uh, upam, da boste prispevali k trdni in močni Evropi, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah. Zato najlepša hvala za to čast, ki sem jo imela, da sem lahko sodelovala z vami. Želim vam vse dobro, ne glede na to, kam vas bo pot peljala. Hvala. Well, has... No, gospa komisarka, mislim, da ta aplaus pove vse in mislim, da je bilo za vse nas v odboru za promet zelo prijetno v teh petih letih sodelovati z vami od vašega imenovanja naprej. Ste res pokrivali zelo veliko tem v tem obdobju. Tako da vam tudi želim vse dobro v prihajajočih mesecih in mislim, da to lahko rečem v imenu celotnega parlamenta. Za konec pa še gospa Kljune, zadnjih par minut o tem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, prispevki, ki smo jih slišali, so pokazali, kako zelo eh, dobrodošel je ta zakonodajni predlog, eh, kako zelo lahko prispeva k zmanjšanju časa potrebnega za poročanje v pristaniščih za 50 odstotkov in to pomeni, da je to dober rezultat eh, za obe strani. In zato bi se želela vsem zahvaliti za sodelovanje, za podporo. S tem smo lahko prišli do te točke in mislim, da je to res zelo pozitiven primer tega, kar Evropa lahko naredi, če delujemo skupaj in s tem lahko prispevamo v konkretnem primeru k večji konkurenčnosti um, na področju pomorskega prometa in um, ribištva in ladjarstva. No, to je uh, moj zadnji govor. Uh, upam sicer, da bom še prišla sem in da jih bom lahko imela še več po volitvah na Irskem, na katerih kandidiram. In uh, tako da upam, da je da se bo učinek našega dela poznal še vnaprej. Gotovo smo zelo veliko naredili na področju prometa, pomorskega prometa, mobilnosti in tako naprej. Eh, zelo bi se želela zahvaliti kolegu Vimu van der Kampu, koordinatorju eh, oziroma vodi, kot bi mu rekli. Thank eh, you ki um, se je zelo zauzemal za to področje uh, in bil zelo zavezan um, pomorskemu sektorju, tako da res želim mu vse dobro. Um, Mislim, da je ta trenutek zelo pozitiven za številne med nami, saj s tem zaključujemo delo na tem dosjeju, ki uh, je res zelo pozitiven in ki kaže, da lahko s skupnim delom zagotovimo uh, bolj učinkovito zakonodajo in eh, naredimo kaj dobrega. Hvala, gospod predsedujoči, tudi vam vse dobro vnaprej. Hvala. No? no, tudi za vas tak lep aplaus. Kakšno lepo vzdušje je danes. Eh, škoda, da ne moremo imeti 200 zadnjih dni v vsakem sklicu. Bi bilo vedno tako. No, kakorkoli, najlepša hvala vsem, najlepša hvala tudi za sodelovanje, za vaše sodelovanje v odboru za promet. S tem je razprava zaključena, glasovali pa bomo o eh, tem poročilu danes. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in to je poročilo Pola Tanga, razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti. Eh, poročevalec Tank je tukaj, krasno, tako da lahko nadaljujemo. Tudi visoka predstavnica in podpredsednica Mogherinijeva je tukaj, tako da izvolite, gospod Tank. Najlepša hvala. Hvala mu se na to, kaj No, pripraviti se moramo na naše nadaljne delo, tako kot bi reševali Notre Dame. Tako da eh, ta predlog je namenjen temu, da bi okrepili finančni sektor in da bi prispevali k rešitvam um, in ne ustvarjali nove probleme glede trajnostnega uh, upravljanja. Uh, predvsem pa želimo prispevati tudi k bolj trajnostnemu in trdnemu finančnemu sektorju. Trajnostno naj, ta načelo trajnosti naj bi se širše uporabljalo za vse finančne produkte, storitve in eh, širše na finančnem področju. Eh, rezultati pogajanj tudi odsevajo ta namen trajnostno, trajnostne finance ne smejo ostati na mrtvi točki. In ne smemo tukaj samo govoriti o dobrih željah. In o trajnosti eh, ne moremo govoriti samo ko govorimo o bančnikih, zavarovalnicah in tako naprej. Eh, vsi, ki delujejo v finančnem sektorju, morajo narediti v tem smislu korak naprej. In zato potrebujemo širše zastavljena pravila, kjer bodo vsi imeli iste možnosti, kjer bodo potrošniki imeli dovolj inf informacij um, in kjer ne bodo boljši pogoji samo za tiste, ki so močnejši na tem trgu, ostali pa bodo ostajali vse bolj zadaj. In tukaj govorimo o vseh vidikih, od človekovih prvic do izpustov do in tako naprej. Ugotoviti želimo, kakšni so možni učinki, hkrati pa želimo zagotoviti omilitev teh Eh, učinkov. In to poročilo prinaša napredek na vseh teh področjih. To spremembo v razmišljanju deloma že opažamo v finančnem sektorju. Marsikdo je že se zauzel za obvezno um, upoštevanje uh, dolžne skrbnosti. zato da bi premustili pomanjkljivosti, ki so na tem področju še prisotne. Pravila o razkrivanju informacij lahko prispevajo k bolj trajnostnemu, bo, eh, trajnostnemu delovanju na tem trgu. In uh, na tem je treba začeti hitro, resno delati. Parlament, komisija in svet sta v pogajanjih, so v pogajanjih uspeli premustiti razlike in to v zelo kratkem času. Zato se res um, iz srca zahvaljujem za to um, dobro sodelovanje. Hvala. Hvala, gospod Tang, se strinjam. Tudi vam enako, gospod Mogherini, izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. Komisija je marca lani predstavila ta predlog. Uredba v zvezi z razkrivanjem informacij je ključni element akcijskega načrta komisije v zvezi z trajnostnimi financami in to je zelo pomembno za pobudo za unijo kapitalskih trgov, zato da bi dosegli podnebno neutralnost do leta 2050. In to je tudi pomemben korak naprej pri našem splošnem cilju, da bi morali imeti bolj trajnostno gospodarstvo. Naše no, posvetovanje kaže, da ni dovolj preglednosti glede tega, kako udeleženci finančnih trgov, politike, glede negativnih vplivov na podnebje, upnejo v svoje politike. To lahko vodi do izkrivljanj pri postopku odločanja in pri določenju strategij za vrčevanje. 180 milijard evrov nam manjka vsako leto v Evropi, zato da bi dosegli svoje cilje. In to gre do 270 milijard, če vključimo ravnanje z viri in vodo. Komisija je 25 odstotkov proračuna EU od leta 2021 namenila podnebnim ukrepom, ampak javna poraba ni dovolj. Tudi zasebni sektor mora odigrati svojo vlogo preusmeriti mora kapitalske tokove v trajnostne naložbe in spreobrniti negativne učinke podnebnih sprememb. Pogajanja so v splošnem v skladu z pristopom komisije, prav tako smo dodali neka posvetovanja v zvezi z negativnimi vplivi na okolje. Zakaj? Naložbene odločitve in finančni nasveti lahko dejansko vplivajo na negativne učinke na podnebje in družbo, ne glede na to, ali naložbena strategija sledi trenutni strategiji ali ne. Naprimer, naložbe v sredstva, ki uničujejo biotsko raznovrstnost ali onesnažujejo vodo, so primer tega. Podpiramo ta ukrep, kajti s tem dopolnjujemo naš predlog, dosegli bomo več preglednosti in zagotovili boljše informacije, prav tako bomo zagotovili informacije za potrošnike v zvezi z trenutnimi naložbami. Ta sporozum bo povečal raven in kakovost informacij, ki so na voljo v zvezi z trajnostjo. Prav tako bomo spodbujali tržno disciplino In menimo, da bomo prav tako poskrbeli za spremembe v miselnosti, ki bodo prispevali k temu, da bomo imeli bolj trajnostne naložbe. Zakaj? Finančne entitete bodo bolje upravljale z tveganji na tem področju, prav tako bomo zagotovili boljše informacije glede trajnosti naložb in tudi pri finančnih nasvetih in to bo pomenilo spremembo tudi pri ravnanju svetovalcev za finančne naložbe. Komisija se zahvaljuje so zakonodajalcema za to, da sta hitro začela z pogajanji in da sta hitro prišla do dogovora. Čestitam predvsem poročevalcu gospodu Tangu za to, da je razpravo uspešno pripeljal do konca. To še ni zadnji korak, kajti komisija sodeluje so zakonodajalcema na preostalih delih tega predloga, glede podnebne taksonomije in tudi glede izvajanja drugih ukrepov, ki so del akcijskega načrta za trajnostne naložbe. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej ELS, gospa Pjetikanjen, izvolite. Hvala. Finančni trgi so zelo pomembni. Res je pomembno, kam usmerimo finančne tokove. Približno 30 bilijonov imamo zdaj vloženih v netrajnostna sredstva, ki so naprimer odvisna od, podne, od premoga ali predstavljajo tveganje za podnebje. Ampak to so dobre novice, kajti te naložbe lahko preusmerimo v izzive, ki jih poznamo borimo se za trajnost in podnebje in denarja je torej več kot dovolj. Bistvo je v informacijah. Zato mislim, da je uredba o razkrivanju informacij bistvo ena najbolj pomembnih uredb na tem področju. Vprašanje je, kako bomo razkrivali ne samo okolju prijazne ukrepe, ampak dejansko celoten vpliv in učinek dejavnosti na okolje. Gre za negativne posledice, za pozitivne posledice in vse vmes. Ne gre samo za podnebje, gre tudi za vse ostalo, za biotsko raznovrstnost, naprimer. Posredna raba zemljišč, poraba vode in tako naprej. V, tudi palmovo olje, naprimer, spomnite se, kakšna kriza je bila to. In uspelo nam je spremeniti smer v zvezi s tem. Hvala mojim kolegicam in kolegom in pogajalski ekipi za to. In tudi naslednji korak je, da razširimo področje uporabe. To pomeni, da bodo naložbena podjetja vključena v to, zato da bodo vlagatelji vedeli, v kaj vlagajo, zato da bodo vsi na vseh ravneh proizvodne verige vedeli, o čem govorimo, zato da bomo lahko govorili o neke vrste podnebnem računovodstvu, zato da se bodo ti podatki uporabili pri naložbah v tudi okolje. Hvala. Hvala lepa, gospe Beres in gospe Viring Ni. Zato bomo nadaljevali kar z gospodom Karthijem v imenu Gue Engel. Chairman, um, it's a real... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Škoda, moram reči, da ne morem podpreti tega dosjeja. Progresivci v parlamentu, vključno z poročevalcem, smo si prizadevali po najboljših močeh, ampak druge skupine in svet so spodkopali to mm, uredbo, tako da bodo razkritja veljala samo za majhen delež banke, naprimer, sploh so izključene. Predlog parlamenta je bil mnogo boljši od tega, kar nam zdaj usiljuje države članice. Države članice ne želijo ukrepati na področju podnebja in podnebnih sprememb. Razkrivanje sploh ni tveganje, to je tisti največji minimum, ki ga lahko zahtevamo od finančnega sektorja, kajti finančni sektor škodi našemu gospodarstvu in okolju. Še enkrat ponavljam, znanstveni konsens je, da imamo do leta 2030, da hitro in celovito ukrepamo na vseh področjih gospodarstva če želimo omejiti segrevanje podnebja na 1,5 stopinje to je samo 11 let stran in kakor smo videli pri drugih glasovanjih v zvezi z svežnjem o trajnostnih financah zdi se da nekateri sploh ni mar za prihodnost našega planeta in v bistvu spodkopavajo prihodnost naših otrok in njihovih otrok Gospod predsedujoči, to je morda moj zadnji govor, ampak povedati želim, da upam, da bo naslednji mandat tega parlamenta izkoriščen za to, da se bomo svet povezali z ljudmi. Prišlo bo do velikih sprememb in sprejeti bo treba pomembne odločitve v naslednjem mandatu. Odločiti se bo treba, ali bomo dejansko sledili pravim delujočim podnebnim ukrepom ali bomo samo nalagali neke oglične davke na družine in potem ne bomo ukrepali. Vprašanje je, ali bomo podprli družine ali bomo še naprej pustili proste roke tem um, plenilcem iz finančnega sveta. Vprašanje je, ali bomo imeli dejanska zelena delovna mesta ali pa bomo 13 milijard uložili v evropsko vojsko. Upam, da se bom vrnil, da se borim za Irsko, da se borim za vas vse, zato da bomo oblikovali bolj pošteno in bolj zeleno Evropsko unijo. Hvala, hvala lepa, gospod Carthy. Se upravičujem, iskal sem vas v vrstah zelenih, mislim, da je to posledica pomankanja spanja eh, v zadnjih tednih, se vas še enkrat opravičujem. Zdaj bomo prišli na zelene, gospod Molis, kot kaj to izvolite. Hvala lepa. Lepo je bilo slišati Greto Thunberg, ona je velika junakinja na področju podnebja. Odlično je govorila. Obsodila pa je tudi dvoličnost politikov, ki izražajo skrb za podnebje, potem pa glasujejo proti ukrepanju. Politični boj za napredek je bil trd. Upam pa, da je zadovoljna z agendo EU v zvezi z trajnostnimi financami. To je eno najpomembnejših orodij za to, da zagotovimo sistemske spremembe in ustavimo še dodatno poslabšanje podnebja. Evropska unija je spet prva na področju podnebnih standardov. Zdaj bomo imeli prvi obvezujoč standard glede razkrivanja informacij na finančnih trgih. Državljani morajo zahtevati enako preglednost pri nakupu finančnih proizvodov kot pri nakupu hrane. Ko so ljudje našli konjsko meso v lazanji, je bil to škandal. Ampak po drugi strani nimamo pravice vedeti, ali naš pokojninski sklad vlaga v veterne elektrane ali pa v sečnjo gozdov v amazonskem gozdu. Škoda, da svet ni bil tako ambiciozen kot parlament in še vedno ustraja pri tem, da je mogoče nekatere posledice podnebnih vlaganj skriti pred državljani. Izuzetje, ki so ga vključili, pomeni, da lahko podjetja še vedno skrivajo umazane in uničujoče naložbe in to spodkopava našo agendo za trajnostne naložbe. Ampak na ulicah je na tisoče podnebnih demonstrantov, zato pozivamo poslance in države članice, da poslušajo želji ljudi. Ljudje si želijo trajnosten prehod in želijo si, da bi finančni sistem to tudi podporil. Hvala. Kolik, uh... No. Hvala lepa. Zdaj pa EFDD za minuto, gospod Efrič. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. To pa je zdaj res moj zadnji govor. Ne bom se spuščal v formalnosti in rekel bom samo to, da mešanje politike in financ ni dobra zamisel, vse ste vedeli, da bom to rekel, tako da ok, to je zdaj rešeno. Povedati želim, da mi je bilo veliko čast, da sem v zadnjih petih letih zastopal zahodni Midlands, veliko sem se naučil, imeli smo nekaj dobrih razprav, slišali smo veliko poslancev vseh političnih skupin, ki jih tudi spoštujem in upam, da boste vsi uspešni kot posamezniki, kot države, želim vam veliko svobode, želim vam veliko sreče in veselja. In ta trenutek, če smem, želim izkoristiti za to, da povem, da je bila to za mene kar trnova pot, ampak vedno sem se lahko zanesel na družino in prijatelje in seveda tudi na mojega očeta in mojo mamo. Še vedno sta živa, hvala jima eh, zelo za njuno pomoč in so srečo tudi vsem vam. Gospod Etrič, tudi vam želim vse najboljše in tudi vašim staršem in upam, da boste še dolgo z vami. Hvala, zdaj pa socialisti, gospod Vinter, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati Pavlu Tango, mojemu socialističnemu kolegi, mislim, da je opravil dobro delo in res je prizadeva za trajnostne finance. Danes bomo naredili en pomemben korak. Namreč vsi akteri na finančnih trgih bodo v prihodnosti morali biti pregledni, zagotavljati bodo morali pregledne informacije v zvezi z tem, kakšne so njihove naložbe. To je že bilo omenjeno. Prečevrešnjem je bila tukaj Greta Thunberg v odboru Envi in jasno je povedala, da moramo dejansko ukrepati, če želimo preprečiti podnebno katastrofo. In potem ne bo dovolj, če bo gospod Weber na družbenih medijih objavil nekaj lepih fotografij, sicer ga zdaj ni tukaj, ampak po drugi strani je poskrbel, da Greta ni mogla nastopiti na plenarnem zasedanju. Pa tudi brez nje imamo dovolj težav. Gre za težave pri izvajanju. Konzervativci pravijo, da da trajnost že, ampak ne proti industriji in finančni industriji. No, ko pride tako daleč, je jasno, da gre za neko lažno prijaznost do okolja. Ne gre jim za ekološko trajnost ali socialno trajnost. Ne, oni imajo druge namene. V parlamentu smo videli, naprimer, da so pri dosegu o taksonomiji konzervativci zavrnili nekaj predlogov sprememb z naše strani. To so predlogi sprememb, kjer bi naprimer obvezno uvedli definicijo trajnostnega in tudi netrajnostnega. Kaj je torej treba storiti? V novem parlamentu bodo novi kolegice in kolegi prevzeli odgovornost, nastopila bo nova komisija in delo se mora nadaljevati. Danes bomo naredili en pomemben korak, ampak delati moramo še naprej potrebujemo trajnostno gospodarstvo, banke morajo prevzeti tudi odgovornost, več morajo imeti lastnega kapitala in jasno mora biti, kdaj imajo naložbe negativne posledice. To je zelo pomembno. In na volitvah je treba pač izbrati tiste, ki zagovarjajo socialno, podnebno in gospodarsko trajnost. Hvala lepa. Socialistom ne bom vzel dveh minut, gospod Beres, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa eh, komisarka, to je eno zadnjih besedil, v kateri bo glasoval parlament. Ne vem, kaj lahko mm, praznujemo glede dela komisije, ampak nekaj je jasno. Gre za vprašanje okolja in financ. Mislim, da je kar nekaj uslužbencev v komisiji in tudi pri nas in tudi gospod Dombrovskis gre med Eh, gre, tudi njega gre šteti med to. Glavno, oni so prispevali k temu, da smo dosegli ta uspeh. Pod uh, okriljem gospoda Tanga smo dosegli to besedilo. To je pomemben del naše sestavljanke. Kaj ti vsi, proizvod, vsi finančni proizvodi morajo biti del te obveznosti razkrivanja. To je ambiciozna vizija za trajnostne naložbe, mi to zagovarjamo. Predlog komisije je bil usmerjen temu, da bi akteri morali razkrivati informacije glede svojih sredstev. To je prvi korak proti tej lažni prijaznosti do podnebja. Ne smemo se spuščati v neke eh, podrobnosti, ampak zdaj upravljavci skladov vlagajo v nišne naložbe, zato da lažno prikažejo svojo prijaznost do okolja. Zdaj bo jasno, kako eh, naložbe vplivajo na okolje in tudi velika podjetja bodo morala povedati, kako vlagajo. Mislim, da moramo reformirati svet financ v celoti in vlagatelji bodo morali tudi povedati, da so opravili potrebno skrbnost glede vpliva svojih odločitev na okolje in te elemente more vključiti v postopek odločanja. Gre za preglednost in tudi zato, da bi spremenili praksike, praktiko in prakso vlagateljev. Potrošniki bodo več vedeli o tem, kaj se vlaga njihov denar in gre samo za prvi korak, seveda pa bo treba nadaljevati delo v naslednjem parlamentu. Hvala lepa, hvala gospa Berez. Časa z razpravo je zdaj konec, da bomo imeli postope prekinite pozornost predsedujočega. Začela bo gospa Grapini za minuto. Izvolite, hvala. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Škoda, da nas je tukaj tako malo, kajti govorimo o zelo pomembni uredbi, govorimo o trajnostnih eh, naložbah in o odpravljanju tveganj na področju trajnosti. Trajnostne naložbe so ključnega pomena v Evropski uniji. Imamo tudi politiko za reindustrializacijo in to se seveda navezuje na temo, o kateri govorimo danes. Vesela sem, da lahko zdaj res v zadnjem trenutku glasujemo tudi o tem. Ne sme biti financiranja brez trajnosti, vendar o tem moramo obveščati potrošnike. Kajti vse je treba vedeti, preden imamo ali sprememo odločitev v zvezi s financiranjem. Tega ne bomo ustrezno obvladovali, če ne bomo imeli informacije. Potrebujemo več preglednosti in ta uredba bo prav gotovo prispevala k temu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Beres je dobila čas, ne glede na to, da je zamudila, zato enako velja tudi za gospod Viring. Ona naj bi govorila v imenu političnih, eh, ti dve gospe naj bi govorili v imenu političnih skupin, zato dam kar zdaj besedo tudi gospe Viring. Izvolite. Beste kolegas. Na... Kolegice in kolegi. Za nami je dolga pot, ampak zdaj smo dobili res odličen rezultat. Pogajalci sveta in komisije so upravili dobro delo, zahvaliti se jim moramo za to, da so dobro sodelovali. Vsi so pokazali veliko potrpljenja, predvsem pa se jim je treba zahvaliti za vizijo in zavezanost. Gospod in gospodje, v zadnjih letih se pogajamo na osnovi samo enega cilja, namreč, potrebujemo več finančnih sredstev, da dosežemo svoje cilje. Bomo videli, ali bomo to dosegli ali ne. Samo sem trdno prepričana, da bomo zdaj zagotovili spodbudo za trajnost v prihodnosti. Naši otroci in naši vnuki bodo imeli več eh, priložnosti kot naša generacija. Prav tako lahko podnebnim protestnikom odgovorimo. Oni zdaj pravijo, da je že prepozno. Ampak mi vseeno ukrepamo. Finančni sektor mora prispevati k tem prizadevanjem. Poskrbeti je treba, da bomo konec koncu morali mi plačevati račune. Potrebujemo trajnosten pristop. Nagraditi je treba trajnostne naložbe in samo na tak način se lahko izognemo socialni in gospodarski krizi. Hvala lepa še enkrat, to je moj zadnji nastop. Hvala, uh, hvala vsem, s katerimi sem imela priložnost sodelovati. Hvala lepa. Seveda, še enkrat hvala tudi vam. Hvala, bili ste odlična kolegica. Gospod Kaputo, izvolite za minuto. Grazie, grazie, predsednik. Hvala, predsedujoči. No, to pa je moj zadnji nastop v tem mandatu in zelo zadovoljen sem, da je to na temo, ki je povezana z mm, okoljsko trajnostjo, o čemer govorimo že veliko let. Že pariški sporozum nam daje možnosti, ki jih ne smemo zapraviti. Green economy nam daje mm, je usmeritev za ustvarjanje številnih novih delovnih mest. Mm, treba je izboljšati način posredovanja informacij, ki jih morajo ponudniki finančnih storitev posredovati končnim uporabnikom. E, to lahko zniža e, različne vrste tveganj, okoljska, socialna in upravljavska. E, skupaj z agendo za neutralnost na področju izpustov ogljika je področje financ tisto, ki mora biti zavezano trajnostnim ciljem Združenih narodov iz leta 2012 in eh, na to s pariškim sporozumom. Najlepša hvala vsem in nasvidenje. Hvala, mm, najlepša hvala, gospa podpredsednica. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, v imenu komisije in še posebej v imenu podpredsednika Dombrovskega, ki ga tukaj zastopam, bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Tangu in vsem ostalim za prispevke in za komentarje upam, da bo resolucija sprejeta in da bomo na podlagi tega storili korak naprej po poti do doseganja dobrih rezultatov na tem področju. S tem eh, bomo lahko sprejeli zakonodajni svežen, ki je prednostnega pomena za nas. Zelo pomembno je, da razkrijemo učinek naložb na okolje, s tem, da bomo sprejeli najviše možne standarde, bomo povečali preglednost, zanesljivost in predvidljivost finančnih inštrumentov. Treba je tudi osveščati o finančnih trgih in spodbujati inovacije v naložbenih strategijah. Upam, da bomo s tem lahko spremenili miselnost in ravnanje na finančnih trgov, naložbenikov, da bodo vlagali v bolj trajnostno gospodarstvo. To predstavlja zelo pomemben korak naprej na področju naše trajnostne agende. Najlepša hvala za vse in veselim se že pozitivnega zira na glasovanju danes popovdne. Gospod poročevalec, izvolite, končni dve minuti sta vaši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen, da je komisija pripravila akcijski načrt za trajnostne naložbe in trajnostno financiranje. To je velik dosežek gospoda Dobrogolskisa in z veseljem bom prispeval k opravljanju prvih korakov s gospodom Karfijem se strinjava, seveda je treba storiti še več, vendar pa upam, da so ti prvi koraki, kot je dejala Sirpa, prvi znak za finančni sektor, da bomo resnično uvedli spremembe na poti do trajnostnih financ in naložb in da bodo temu sledili nadaljni koraki. Zato pozivam komisijo, da nadzira dogajanje na tem področju z veseljem bom sodeloval v eh, naslednjem sklicu parlamenta in če ne, bom na tem področju še naprej delal tudi zunaj Evropskega parlamenta, kajti to resnično potrebujemo. V okviru te razprave sem opazil, da obstaja želja po spremembah v evropskem gospodarstvu. Moramo se oddaliti od ameriškega gospodarskega sistema, kjer se vse zelo hitro dogaja imamo podjetja, finančne ustanove, ki delujejo samo na podlagi finančnih spodbud. Moramo se vrniti k evropski tradiciji, kjer upoštevamo podjetja, finančne ustanove, kjer se upošteva interese vseh deležnikov. Moramo se vrniti k eh, evropskim tradicijam, kjer podjetja, banke, finančne ustanove in tudi zavarovalnice delujejo kot del družbe in tako tudi ravnajo te spremembe potrebujemo in mislim, da smo na pravi poti. Vidim jih, da se je nekaj teh sprememb že zgodilo, vidimo prve, ki so se tega lotili. Sem optimist, vendar pa vidim zelo dober politični znak, zato pozdravljam te spremembe, da bomo resnično lahko dosegli bolj pravično in eh, enakopravno družbo. Najlepša hvala. Razprava je zaključena. O poročilu bomo glasovali danes. Sedaj gremo na naslednjo točko na njenem redu in to je Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin. Kar nekaj avtorjev imamo pri skupni resoluciji. Prvi ima besedo gospod Belder za eno minuto. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V mojem zadnjem govoru na prenanem zasedanju bi zopet pozval k svobodi veroizpovedi na kitajskem v imenu vseh inštitucij. Upam, da bo Evropski parlament po volitvah nadaljeval s tem delom kaj ti predsednik, če spodkopuje, spodkopava to ustavno pravico? To vprašanje mora ostati med prednostnimi nalogami na vrhu med Evropsko unijo in Kitajsko. Prišlo je do množičnega zapiranja Ujgurjev, več kot milijon kristjanov ne more prakticirate svoje veroizpovedi. Veliko kristijanov je bilo zaprtih. Gre za vprašanje civilizacije. In povezovanje Kitajske s preostalim svetom. Uh, Schultz, Gospod Šolc, beseda je vaša, minute. Danke, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa visoka predstavnica v strateškem partnerstvu je pomembno, da imamo političen pogum in tudi modrost, da se lotimo tem, pri katerih imajo partnerji različna mnenja. Vemo, kako zelo pomembno je, da se zazemamo za spoštovanje človeka pravic v tej državi, s katero pritolujem že kar nekaj prijateljev. Eh, Kitajska se je pridružila listini človekovih pravic Združenih narodov in zato pozivam k temu, da bi poslali misijo za ugotavljanje dejstev mednarodne misije v zvezi z stanjem Ujgurov. Mišel Bašele naj bi bila udeležena v tem imenu OZN-a. Kitajska je raznolika država in zelo pomembno je, da omogočimo demokratično udeležbo prebivalstva, zato pa potrebujemo pregled, preglednost. Treba je pregledati v, in preveriti in preiskati vse takšne primere. Na podlagi ustave je treba spoštovati pravice tudi tistih, ki so zaprti v taboriščih. Zelo napačno je, če policijske enote ali kakršnekoli državne uprave zapirajo ljudi samo na podlagi um, sumov To je v nasprotju z demokratično, modern, moderno družbo, s katero gospodarsko in trgovinsko sodelujemo. Zato spodbujem tudi razvijanje skupnih standardov za spoštovanje osebnih podatkov in zasebnosti v digitalnem obdobju. Najlepša hvala. Gospod. Buda, želite spregovoriti? Nihče ni želel vašega časa za govor. Želite spregovoriti? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem, da sem prišel prepozno. Rad bi se najprej zahvalil kolegicam in kolegom iz različnih političnih skupin za to, da smo na področju človekovih pravic tudi pri upoštevanju pravic verskih in etničnih manjšin vedno lahko oblikovali konsens v Evropskem parlamentu. Ne zapišemo besedil vedno na enak način, vendar pa se vsi zavedamo tega, da v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko moramo ohraniti človekove pravice kot podlago za sodelovanje in da jih nikoli ne smemo postaviti na stranski tir ali na drugo mesto. Rad bi omenil dve osebi. Rad bi omenil predsednika Tuska, ki je na zadnjem vrhu s Kitajsko jasno izrazil svoje stališče in radi bi videli, da bi vsi evropski voditelji tako jasno in odločno govorili. Rad bi omenil tudi gospo Neva, ki je na BBC dejala, da ne ve ničesar o taboriščih v Xinjiangu. To je res sramotno. In sramotno je, da pozabimo na človekove pravice samo, da mi dobimo tisto, kar želimo in da služimo lastnim interesom. Najlepša hvala. Prosim vas, da se držite dodeljenega časa, ker smo pod časovnim pritiskom. Gospod Lajnen, izvolite, beseda vaša za minuto in pol. Hvala. Gospa Mogarini, verjetno se spominjate prvega zasedanja v tem mandatu in takrat sem vam prosil za to, da bi oblikovali novo strategijo za Kitajsko v Evropski uniji ki naj ne bi govorila samo o gospodarskih odnosih, ampak tudi o političnih odnosih. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste to tudi storili. Dobili smo novo strategijo za Kitajsko v Evropski uniji, ki gre še dlje, ki se poglobi v to, kaj se dogaja v tej državi država je dosegla velik gospodarski razmah, 700 milijonov ljudi je zvlekla iz reščine. To je zelo dober znak, vendar pa je prišlo do nazadovanja na področju soboščin in možnosti, ki jih imajo prebivalci, ki tiske na zadnjem dnevu stranke. Eh, je bilo videti, da želi odločati o vseh vidikih življenja in s tem omejuje tudi možnosti za prebivalce in tudi za različne skupnosti. Še posebej je um, omejena pravica do veroizpovedi. Pred kratkim smo imeli vrh med Kitajsko in Evropsko unijo, kjer piše, da uh, so prebivalci neotili neločljivi in zato mora Evropska unija na to opozoriti. In Evropska unija mora biti še vedno največja zagovornica človekovih pravic in zelo sem vam hvaležen, da to v vaši politiki tudi vedno zagovarjate. Najlepša hvala, gospod Lajnen, sedaj pa gospa Šojdrova, izvolite. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Pred seboj imamo resolucijo, ki opozarja na zelo slabe razmere za verske in etnične manjšine na kitajskem. Ni prvič, da govorimo o tem, da opozarjamo o nedopustnih razmerah na kitajskem. Kitajska je najbolj gosto naseljena država, kjer je veliko različnih um, tradicij in etničnih manjšin. Eh, rada bi se zahvalila vsem pripravljalcem resolucije, da nam je uspelo doseči konsens na tem področju. To je zelo pomembno, kajti Kitajska je pomembna partnerica. Pomembno pa je tudi, da Kitajska spoštuje svojo lastno ustavo, ki omogoča svobodo veroizpovedi. Vendar pa se tam dogaja ravno nasprotno, preganjajo kristijane, uničujejo kitajske duhovne voditelje, zapirajo. Imamo več kot kot 100 prosilcev za azil na češkem, ki prihajajo iz Kitajske. To opozarja na preganjanje eh, pripadnikov etnične načine kot um, ujgurske in tibetanske manjšine. Videli smo tudi, da elektronsko nadzorijo ljudi in da so ustanovili različne koncentracijske taborišča. Mi zahtevamo takojšno izpustitev ujgurskega intelektualca in gospodarstvenika Maktuatija, ki je bil zaprt. Ga bodo sploh kdaj izpustili tako kot Nelsona Mandelo ali Václava Havla? Mi zahtevamo, da izpustijo ljudi iz province Činčang. in da Kitajska dopusti vstop misiji v to provinco. Ne vidimo veliko možnosti, da bi Kitajska začela spoštovati človekove pravice, zato moramo ustrajati pri tem. Gospa Grizbek, najlepša hvala. V dialogu s Kitajsko je zelo pomembno poudarjati spoštovanje človekovih pravic in pravice verskih in etničnih manjšin. Kitajska to omenja v deklaraciji, da so vse človekove pravice neotoljive, neodvisne in univerzalne, vendar pa vseeno vidimo, kako zelo velik, velik pritisk obstaja na majnetnične manjšine v Čingdžangu, na Ujgure, podirajo cerkve, preganjajo in ustrahujejo ljudi in jih zapirajo v taborišča. To velja tudi za Tibet avtonomno regijo, kjer Peking izvaja popoln nadzor. Ravno tako novinari in mednarodni opazovalci tja nimajo dostopa. Na to pozarjamo, to obsojamo skupaj s Tomasom eh, Manom v naši skupini prijateljev Tibeta. O človekovih pravicah se ne bomo pogajali in to je bistvo te resolucije. Rada bi povedala tudi, da je to moj zadnji govor v treh mandatih, zato bi se rada zahvalila predsedojočemu, vsem kolegom, vsem sodelavcem, s katerimi sem imela čast, da sodelujem. V teh 15 letih sem služila Evropi in to predstavlja veliko bogatstvo in zelo velik zaklad za me, da sem lahko služila Evropi in človeštvu. Najlepša hvala tudi vam želim. Vse najboljše in veliko uspeha, gospod Kelam, eno minuto. Najlepša hvala, gospa komisarka. To je ena zadnjih razprav o nujnih primerih v Evropskem parlamentu. Sporočilo je res nujno. Človekove pravice in svoboda verizpovedi je vedno bolj omejena na kitajskem ni svobode izražanja, verske voditelje strogo nadzorujejo. 7000 križev je bilo odstranjenih iz cerkva v zadnjem letu. Kaže, da kitajski komunistični režim želi uvesti strok nadzor nad eh, crkvami in veroizpovedmi. Enako slabe so razmere za etnične manjšine, še posebej za tibetance in ojgurje vendar pa ni dovolj, da izrazimo zaskrbljenost. Nujno je, da Evropski svet in komisija izpolnita svojo obvezo do spodbojena človekovih pravic, demokracije in vladavine prava v vseh zonalnih odnosih brez izjeme. Seveda lahko dosežemo dobre rezultate tako, da nismo zadovoljni samo s tem, da se izrečejo besede. Moramo ustrajati pri tem, eh, da se spoštujejo obveze v Čengdžangu in Tibetu, da izpustijo politične um, pripadnike opozicije in eh, druge priprte v taboriščih. Se opravičujem, vendar pa moram resnično biti strok glede časa, zaradi tega, ker bomo potem glasovali. Zato bom strajal pri tem, da se držite dodeljenega časa. Nimam druge možnosti. Gospod Biden Horcel, za eno minuto. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, razvoj razmer na kitajskem in naši odnosi so zelo pomembni za prihodnost Evrope, ne samo za gospodarna, tudi z družbenega vidika. Razvoj v tej državi so zelo pomemben faktor za večje stranske odnose. Kitajska je priznala konvencije, čeprav še vedno krati človekove pravice in vse obveznosti, iz, ki izhajajo iz takšnih konvencij. Še posebej zaskrbljujoče je sistematično teptanje pravic do veroizpovedi vseh budistov, kristijanov in eh, tudi drugih ujgure se preganja in to si nismo mogli niti predstavljati pred nekaj leti. Kitajska izvaja zelo strok nadzor. Samo tako, da se s tem takoj konča, lahko preprečimo, da bo stvar še, postala še slabša. Gospod Tenok, eno minuto. Gospod predsedujoči, diskriminacija etničnih in verskih manjšin ni nič novega na Kitajskem. Zadnja poročila pa kaže, da je stvar tako huda, da človeko, eh, aktivisti za človekove pravice primerjajo um, dogodke v Čingžanku, z uh, vsem, kar se dogaja v kulturni revoluciji. Veliko jih je zaprti v taboriščih pod strogim nadzorom. Diplomati Evropske unije so bili povabljeni v provinco Xinjiang, vendar pa bi bilo to samo smiselno, če bi imeli dostop do koncentracijskih taborišč in da bi se lahko pogovorili z zaporniki. Imamo tudi posebno odposlanko za človekove pravice in tudi ona mora obiskati to provinco. Moramo zahtevati popolno spoštovanje demokracije in človekovih pravic v Ljudski republiki kitajski podpredsednikom Čijem pa stvar samo nazaduje. Najlepša hvala, gospa Šake, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica poslanke in poslanci. Medtem, ko govorimo, eh, je na milijone ljudi zaprtih v političnih taboriščih, imajo tudi taborišča za politično indoktrinacijo in ne smemo si zatiskati oči pred eh, zlato eh, vročico naših eh, podjetij, ki delujejo na Kitajskem. Kitajska pa vzpostavlja množično nadzorovanje v provinci Xinjiang, v Hunijo za prebivalci in to predstavlja zelo hudo kršitev zasebnosti prebivalstva. Nova strategija Evropske unije za Kitajsko je nujna in tudi dobrodošla. Prvi ukrep bi moral biti reševanje vprašanj, zaradi katerih smo zaskrbljeni. Človekov pravice so na prvem mestu. Moramo iti onkraj besed in moramo vedno znova opozarjati na kršene človekov pravic na najvišji politični ravni. Nujno pomembno je tudi, da pregledamo komercialni trg za vohunjenje. Najlepša hvala, gospod Sole, za eno minuto primer Kitajske, ki zatira verske in etnične menšine, je odličen primer, kjer mora Evropska unija pokazati svojo moč in odločnost pri zaščiti um, in zauzemanju za um, človekove pravice, ne glede na to, v kateri državi do tega prihaja. Človekove pravice so univerzalne in kršitve človekovih pravic ne morejo biti hujše ali manj hude, odvisno od tega, v kateri državi, gospodarstvo oziroma pod katero politično oblastjo do njih prihaja. Kjerkoli uh, se to dogaja, moramo glasno nastopiti uh, in uh, se tudi temu primerno politično odzvati. Eh, preganjanje manjšin samo z namenom eh, ohranitve in uveljavitve prevladujoče eh, verske in etnične usmeritve ni sprejemljiva. To ena država, ena vera, ena skupnost pač ne more veljati povsod. Gospod Preda, V naši skupini smo pripravili to resolucijo um, o, za nujne zadeve. Zelo sem zadovoljen, da imamo to na tem zadnjem zasedanju na dnevnem redu. Kršitve človekovih pravic na kitajskem so zelo hude. Uh, že večkrat smo povdarili, da gre tukaj za uh, do deset, za deset milijonsko ujgursko skupnost, eh, katere številni predstavniki so zaprti v taboriščih. Ehm, in oh, omeniti želim tudi kristijane, ki jih stalno nadlegujejo, njihove cerkve podirajo in zapirajo duhovnike. Eh, to je povsem druga slika, kot jo želi predsednik eh, Xi Jinping posredovati svetu. Eh, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, naj se vam zahvalim za delo, ki ste ga opravili na področju zunanjih zadev v teh petih letih in tudi pri tej eh, bistveni sestavini zunanjih odnosov, ki eh, jo predstavlja zauzemanje za človekove pravice in sam verjamem v Evropo, ki bo sledila tej liniji. Eh, sam se poslavljam od parlamenta, bom pa oddaleč spremljal še naprej vaše delo, saj je to res uh, krasna institucija. Najlepša hvala, gospod Preda, tudi vam. Uh, najlepše želje za vašo bodočnost, kjerkoli že boste. Sedaj pa gospod Črnecki, izvolite. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, spoštovani kolegi. Jaz pa se ne bom poslavljal, saj bom kandidiral na prihodnjih volitvah v Varšavi in napovedi so optimistične. Eh, no, seveda pa danes govorimo o bistveno pomembnejši temi, kot je moja kandidatura. Govorimo o pravicah verskih in etničnih manjšin v Ljudski republiki Kitajski. To je zelo pomembno vprašanje in zadovoljen sem, da ga imamo danes dopolne na dnevnem redu. Sam sem seveda zato, da se še naprej razvijajo gospodarske odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko, kjer uh, je to ugodno. Ne moremo pa slediti logiki, eh, po kateri bi eh, verujoči ljudje postali mm, eh, menjalni kovanci v v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Pred nekaj leti smo že govorili o Ujgurih in takrat sem tudi sam uložil predloge sprememb o e, pravicah krščanskih menšin, danes pa tega ne bom naredil. Pred mesecem nisem se srečal z Dalajlamo. Šlo je za 60. obletnico upora Tibetancev proti Kitajcem. 3000 ljudi je bilo tam in Pokazali smo, da podpiramo Tibetance pri tem, da ščitijo in varujejo svojo identiteto, vero in kulturo. Veliko imamo razprav, konferenc, razstav in demonstracij in vsak mesec se sreča interesna skupina za Tibet. In to je jasno. Če želimo, oziroma kitajske oblasti želijo stabilnost v tej regiji, zato še bolj privijajo vijak v Tibetu. To je moj zadnji govor po 25 letih in upam, da se bo delo v okviru podpore Tibetu nadaljevalo. Hvala gospe Grisbek, Kelamu, Čabi Šogor, Kristinu Predi, kolegi Belderju. Vsi so si prizadevali za to, da bo Evropski parlament še naprej ostal glas za človekove pravice. Hvala tudi vam vse najboljše, ne glede na to, kam was bo vodila pot. zdaj bo gospod jurek za minuto. panie i panowie posłowie! sytuacja chrześcijan. E, spoštovani položaj kristjanov na kitajskem je še vedno dramatičen. Dobro vemo, kako zelo jih preganjajo, kako jim prepričujejo udeleževanje na verskih uh, obredih in uh, tudi pravica do družine je s tem krščena. Cerkve zapirajo, zapirajo mm, eh, duhovnike in na to je upozoril tudi že kardinal Zen pred kakšnim mesecem. In kaj lahko tukaj naredimo? Lahko samo pokažemo, da so ta vprašanja za nas bistvenega pomena. Dobro vemo, kakšno vlogo ima pri tem diplomacija. In od diplomacije Evropske unije, zato pričakujemo gesto ljubezni in spoštovanja v stikih s krščanskimi skupnostmi, pri čemer pa ne smemo ostati ravnodušni. Politika mora nasplošno delovati tako. Kitajska mora vedeti, da bo njen odnos do kristjanov imel vpliv na naše odnose. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, situacija eh, poleg kristijanov eh, seveda je zelo zaskrbljujoča tudi eh, glede Ujgurov, Kazahov in drugih uh, ustavna pravica do uh, veroizpovedi jim je s tem kršena. Kršena je tudi svoboda združevanja in svoboda izražanja. Zelo zaskrbljeno je um, to, da se Ujgure pošilja v taborišča za preuzgojo in tudi njihove družinske člane. Torej, v, na kitajskem se situacija ni spremenila v vseh letih, odkar se o tem pogovarjamo in zato uh, moramo zahtevati od kitajske takojšnje in odločno ukrepanje, zaprtje taborišč in prenehanje kršenja uh, pravic uh, etničnih manjšin. Gospod Demesmaker. Hvala lepa. V pokrajini Činžang uh, eh, prihaja stalno do zatiranja in zapiranja uh, ljudi zaradi njihovega mišljenja, ampak uh, razmišljanja, mišljenja se ne da zapreti. Vsekakor se pa tukaj uh, teptajo pravice do svobode misli. Uh, Eh, na zunaj se to ne tako zelo vidi, zaradi tega, ker Kitajska izvaja takšno dokaj mehko politiko zaradi svojih gospodarskih interesov v odnosu z Evropsko unijo in drugimi deli sveta, ampak na vznoter pa um, ta država deluje povsem drugače in zelo neusmiljeno. In zato moramo zelo jasno zahtevati od kitajskih oblasti, da zapro ta taborišča in da prenehajo s takim delovanjem. Misel je namreč svobodna in nobeno taborišče je ne, ne more zaustaviti in zapreti. Gospod Svoboda. Eh, eh, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, danes namenoma nosim rdečo kravato, to je barva krvi, barva trpljenja ljudi, ki jih preganjajo v komunistična ki, kitajski. In ne gre samo za uh, eh, kristijane. Cerkve podirajo, Biblije zažigajo, duhovnike zapirajo, uh, ljudi preganjajo, kot da bi bili zločinci. Ljudje, eh, ki so mlajši od 18 let, se ne smejo udeleževati verskih obredov. In ob vseh, ob takih okoliščinah bi morala Evropska unija na vsakem srečanju na visoki ravni obsoditi um, odnos Kitajske do verskih menšin in um, omogočiti tudi Eh, azil Kitajcem, ki ga prosijo v Evropski uniji, sicer mi ne bom, nismo Evropska unija, ki temelji na načelu spoštovanja človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa kljub temu, da predsednik Xi Jinping um, podaja svetu sliko o Kitajski, ki je odprta za mednarodne odnose in za svet, pa znotraj v državi tepta uh, pravice verskih in etničnih manjšin. Uh, in, um, Eh, preprečuje eh, svobodo misli in svobodo veroizpovedi svojim ljudem eh, ter izvaja mučenja, preganjanja in tako naprej, še zlasti s zapiranjem predstavnikov Ujgure v taborišča v avtonomni ujgurski pokrajini Činčang zelo široke rasistične kampanje izvaja znotraj eh, Kitajske in eh, zato moramo jasno odločiti to, da Kitajska ne spoštuje demokratičnih načel, ki so tudi osnova našim, eh, za, za naše medsebojno sodelovanje. Hvala lepa. Pospešil. Eh, položaj na področju spoštovanja človekovih pravic na kitajskem je katastrofalen. Eh, rad bi vam sporočil to, da je Praški mestni svet, kjer so moji eh, kolegi ravno kar sprejeli tibetanskega voditelja v eksilu, izvedeli, da Kitajska dejansko izvaja ukrepe, ki so namenjeni uničenju tibetanske skupnosti in kulture. In zato smo v Pragi tudi izobesili tibetansko zastavo in se s tem zauzeli za pravice tibetancev. Eh, zagotoviti moramo in zahtevati v naših odnosih, da se bo v prihodnosti politika Kitajske do Tibeta spremenila. hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi želel kot moj kolega izraziti podporo um, prizadevanjem za spoštovanje pravic na Tibetu. Strašne novice prihajajo od tam uh, o zatiranju in, in nespoštovanju njihove pravic in o nezakonitem zapiranju ljudi. Uh, in zato bi morali zahtevati od Kitajske, da spoštuje zaveze, ki jih je sama sprijela. Kjerkoli se srečujemo z našimi kitajskimi partnerji, pa tudi na misijah na kitajskem, nas ne bi, bilo smel, nas ne bi smelo biti strah omeniti teh zadev. Včasih zamovčimo ta vprašanja iz diplomatskih razlogov, ampak mislim, da poslanci moramo to poudarjati in izpostavljati in uh, imeti to v mislih tudi v uh, prihodnjem sklicu. Najhujše je to, če ostanemo tiho. Hvala, gospod predsedujoči. Um, v tem primeru se še enkrat kaže hinavščina uh, Evropske unije, ki se skuša uh, umešavati v Eh, notranje zadeve drugih svetovnih držav, saj Evropska unija sama znotraj svojega ozemlja ne spoštuje dovolj eh, človekovih pravic in se zato tudi ne zauzema v odnosih z Združenimi državami Amerike, za Saudovo Arabijo in drugimi državami. Eh, in isto velja v odnosih s Kitajsko. Danes se um, zato tu zauzemamo za sodelovanje s tretjimi državami, ki bo res temeljilo na suverenosti in ne na utikanju eh, in umešavanju, tako kot je zapisano tudi v listini Združenih narodov in to je tudi v skladu s portugalsko ustavo in zato sem to eh, tu želel poudariti. Hvala lepa. Euh, Spoštovani kolegi, Kitajska je velika država, to je Eh, imperij, cesarstvo. V 19. stoletju smo ga zahodnjaki uničili, z politiko, ki je eh, zavezovala k odpiranju meja, s politiko, ki je usiljevala trgovanje z opijem in s politiko, ki je pripeljala do mm, porušenja te države. Ta država pa vse, vseeno ponovno gradi in se usmerja k gospodarskemu razvoju. Zato, kdo smo mi, da jim bomo uh, dajali nauke? Seveda, uh, zatirajo Tibetance. Ampak kdo smo mi? Mi smo se borili za Alzacijo, borili smo se v dveh svetovnih vojnah, mi smo vodili virske vojne in se eh, pobijali med seboj zaradi politik, ki so se skrivali za virskimi vojnami. In zato. E, mislim, da bi e, raje, kot da kritiziramo Kitajsko, tukaj v parlamentu se zauzemali za spoštovanje listine Združenih narodov. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili se prosto razpravo in še visoka predstavnica Mogherini, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste nekateri že omenili, mi smo pred v teh petih letih dejansko sprijeli novo strategijo za odnose s Kitajsko. Predvsem pa imamo res nove, bolj intenzivne in bolj odprte in iskrene odnose, ki temeljijo na jasnih načeljih, na jasnih besedah eh, in eh, kjer. In zato skušamo v pristopu Evropske unije biti dosledni. Zato naj vas pozovem. Vsi vi tukaj predstavljate evropske državljane, predstavljate pa tudi politične skupine in nacionalne stranke. Mnogo od vas se vas je danes oglesilo tukaj in povedali ste zelo pametne in smiselne stvari. Mnogi od vas tudi pripadate strankam, ki so vodilne v vaših državah članicah. In želela bi slišati, tudi tako jasne besede, ko se boste obračali na vaše predstavnike vaših držav, da bodo vsakeč, ko se bodo srečevali s kitajskimi predstavniki, tako kot predstavniki Evropske unije, kot je sama in kot predstavniki Evropskih eh, institucij, eh, posredovali eh, sporočilo o tem, da so človekove pravice ravno tako pomembne kot gospodarski interesi, ravno obratno, ravno toliko ali pa še bolj so pomembne. In to je jasno sporočilo, ki ga moramo dosledno posredovati kot evropejci na vseh ravneh. Uh, tako parlament kot komisija, kot svet in kot posamezne države članice v svojih bilateralnih odnosih s Kitajsko. Kitajska je naredila napredek na področju gospodarskih in socialnih pravic. Seveda pa je področje na, um, torej stanje na področju človekovih pravic še vedno slabo, še zlasti, kar se tiče političnih in verskih pravic. Uh, Še vedno so pripadniki manjšin uh, zapirani, uh, pravice se še vedno teptajo, uh, njihovi predstavniki se zapirajo v taboriščih, uh, pripadnikom se omejuje pravica do potovanj in vse to tudi v posameznih individualnih eh, primerjih eh, izpostavljamo kitajskim oblastem v naših eh, bilateralnih odnosih eh, in dialogih. In tudi v ta parlament smo povabili zunanjega ministra Kitajske in zelo zadovoljna sem bila, ko sem videla, da smo uh, združeni posredovali sporočilo glede človekovih pravic tudi na tej ravni. Isto pa te teme izpostavljamo v naših pogovorjih o politikah, um, o boju proti terorizmu. Je pa pomembno, da o tem govorimo tudi z drugimi sogovorniki, saj mogoče obstaja težnja, da se ta tema razširi uh, tudi na druga področja in zato moramo biti predvsem zelo dosledni in posredovati vedno isto skupno sporočilo. In mislim, da eh, tukaj imamo možnosti za boljše delovanje. Eh, pomembno je zagotoviti tudi v naših odnosih s Kitajci, da bomo pokazali, da so ta vprašanja pomembna za vsakega izmed nas, za vsakega posameznega evropskega državljana in poslanca v tem parlamentu. Ehm, Evropska unija poziva Kitajsko, da ji omogoči neodvi, uh, vstop neodvisnih opazovalcev v pokrajino Xinjiang, zato da bomo spremljali stanje na področju človekovih pravic. Uh, ravno tako uh, želimo uh, zagotoviti spremljanje položaja na področju človekovih pravic na Tibetu in uh, želimo zagotoviti evropskim državljanom, diplomatom in družinam dostop do Tibeta. Uh, Za vse to se zauzemamo, to sem tudi izpostavila eh, na vrhu prejšnji teden in to v javnih in zasebnih pogovorjih eh, jasno poudarila. Treba je zagotoviti svobodo veroizpovedi, pravice menšin in se zato zauzemati tudi v naših prihodnih dialogih. Eh, tudi pred nekaj tedni smo uh, izpostavili vprašanje uh, svobodne civilne družbe. Ehm, in druga pomembna vprašanja. Ti pogovori niso enostavni, pogosto eh, so zelo ehm, frustrirajoči. Eh, in zato moramo biti v sporočilih, ki jih posredujemo našim kitajskim sogovornikom, res dosledni in enotni. In uh, to moramo tudi sporočati na zelo jasen in spoštljiv način globalne težnje na področju človekovih pravic v svetu nasplošno danes niso spodbudne in mislim, da je to samo še dodatni razlog, da ne obupamo. Kot evropejci si ne moremo dovoliti, da bi se nehali zauzemati za spoštovanje človekovih pravic in to zelo jasno na kitajskem, pa tudi drugot po svetu. Hvala.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 imamo pet avtorjev te rezolucije in dajem besedo gospodu Tanoku. O, v Kamerunu se soočamo s številnimi notranjimi in zunanjimi grožnjami, e, celo vrsto e, pravic e, se prav tako ogroža in opozicija in eh, aktivisti eh, so preganjeni. In eh, to je zadnji incident, ki nas skrbi. Kantor je obtožen za celo vrsto stvari od upora in tako dalje. In vemo tudi, da je Boko Haram zelo dejaven, zlasti na severu države in to že nekaj časa. In, uh, Prav tako imamo izven sodbe sodne eh, usmrtitve tako imenovanih eh, pripadnikov terorističnih organizacij eh, in to pomeni, da se vedno bolj ogroža tudi civiliste. Angliško govoreča manjšina oziroma večina v severu in jugovzhodu je prav tako ogrožena. Gracias, presidente. Hvala lepa. V Kamerunu eh, so vojaške sile obtožene eh, kršenja eh, človekovih in civilnih pravic. Tu je šlo zlasti za uh, zaprtje uh, ljudi, ki so se uh, upirali, ki so protestirali uh, temu, kar se je dogajalo. In napadeni so bili z helikopterja in več deset jih je pri tem umrlo. Uh, prav tako se tudi uh, na ducate ljudi uh, ubija izven sodno. Uh, Eh, ubili so tudi eh, dve ženski eh, in njune otroke na podlagi suma, da pripadata Boku Harama. Vemo, da imamo skupno stališče sveta iz leta 2008, ampak to ni bilo spoštovano. Evropska unija in države članice tu ponujata eh, logistično podporo eh, vojski v Kamerunu. To pomoč so druge države suspendirale, naprimer eh, Združene države, zato ker vojska v Kamerunu krši človekove pravice in zahtevamo, da Evropska unija preneha dobavljati vojaško opremo Kamerunu kajti eh, sicer bomo tudi mi eh, del eh, teh kršitev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Zovko ima besedo spoštovani eh, poslanci, spoštovan eh, predsednik, eh, tudi v tem zadnjem dnevu zasedanja našega parlamenta kažemo našo predanost spoštovanju človekovih pravic. V Kamerunu smo priča pretirani uporabi sile in pa kršenja človekovih pravic državljanov več opozicijskih strank in tudi eh, Maurice Kanto, ki je vodja eh, opozicije, eh, so se znašli v zaporu. Kamerunske oblasti so uh, Eh, vedno znova omejevale eh, pravico svobodnega govora, omejevale dostop do interneta in vse to je neskladno standardi, za katere si prizadevamo na mednarodni ravni. In iz teh razlogov vas prosim, eh, kolegi, da se na to odzovemo. Moramo pozvati kameronske oblasti, da ne mudoma spustijo na prostost vse zaprte aktiviste, moramo obsoditi uporabo si sile in omejevanje svobode govora in moramo eh, zahtevati tudi transparentno preiskavo eh, eh, teh kršitev. Evropska unija prav tako lahko tu odigra svojo vlogo, lahko uporabi eh, svojo eh, politično moč eh, prek programov humanitarne pomoči in prav tako moramo tudi ponovno razmisliti o tehnični pomoči in politični podpori, kot smo to naredili tudi v drugih državah v regiji. Na ta način bomo lahko okrepili kamerunsko družbo in zagotovili boljšo prihodnost eh, kamerunskim državljanom. To zasluži vso našo podporo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Judica Argentin ima besedo. Hvala, predsednik. Oktobra 2018 so bile v Kamerunu volitve. Predsednik Paul Bia je bil na novo izvoljen. Že od 1982 je uh, na oblasti. Kako je to mogoče? In ali ni, potem tudi ni nenavadno, da ljudje zoprto protestirajo? Jaz mislim, da je jedro današnje resolucije o tem, da Evropski parlament pa v Lubiji pravi, da naj Mar Morisa Kamta in njegove pripadnike izpusti. Demokratični protesti so del neke dr države. Uh, Nikar ne postavljajte državljanov pred vojaško sodišče, tja državljani ne spadajo. In iščenje, eh, iskanje konfrontacije in eh, razlik eh, zaradi različnih jezikov je neopravičeno in to mora od, um, odzvanjati tudi v Evropskem parlamentu. Evropski parlament ne posveča veliko pozornosti Kamerunu, ampak dobro je, da to počnemo zdaj in situacija tam je v rokah uh, Pavla Bije in on lahko poskrbi za spremembe. Hvala. Hvala lepa, gospa Šake ima besedo. Hvala lepa, gospod visoka predstavnica, kolege in kolegice. Po volitvah, ki so sprožile precej vprašanj v Kamerunu, so mirovni protesti privedli do resnih kršitev, do spopadov. Na stotine ljudi je umrlo, je pobegnilo ali pa so se znašli v ječi. Prav tako je prišlo do zlorabe um, eh, varnostnih ukrepov, uh, prišlo je do mučen, uh, eh, do izvensodnih uh, pobojev uh, in prav tako se tudi ne spoštuje pravica dogovora niti uh, na spletu, niti izven spleta. In to so hude kršitve. Uh, zahtevamo, da se uh, ta uh, nesorazmerno nasilje ustavi in da se spoštuje uh, pravice državljanov. Uh, potrebujemo uh, po izvedbe v te kršitve in to nesorazmerno porabo sile. Uh, Afriška unija bo organizirala mirovne uh, pogovore in uh, mi, Evropska unija in vsi vodilni v Evropski uniji moramo to podpreti. Hvala lepa za socialiste in demokrate, gospod Lopes Aguilar. Ja, hvala lepa, predsedujoči, gospa Mogherini, visoka predstavnica. Eh, vemo, da eh, je gospod Bija eh, že zelo dolgo na oblasti, tako kot gospod Mugabe v Zimbabveju in še enega takšnega voditelja imamo v ekvatorialni Gvineji. Te volitve so privedle do demonstraciji, kajti eh, prišlo je eh, do goljufi pri volitvah in sedaj je gospod Maurice Kamto eh, v zaporu in to lahko eh, privede eh, do, do eh, življenjskega zapora oziroma celo smrtne kazni. Zahtevamo, da se preneha s tem ustrahovanjem, s tem preganjanjem demonstrantov, zahtevamo volilno reformo in pregledne volitve in Združeni narode, Afriška unija in Evropska unija morajo um, tu posredovati, zato da, bodo, uh, da bomo res kampto in pa vseh 200 uh, drugih političnih zapornikov, ki so bili istočasno zaprti, izpuščeni na prostost. Zahtevamo, da Evropska unija tudi omeji uh, sodelovanje z državami, ki niso demokratične. Hvala. Hvala lepa, gospod uh, Črnec, ki v imenu uh, EKR. Mm -hmm. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospode. Vprašanje, zakaj se ukvarjamo s Kamerunom, državo, ki je daleč stran od Evrope? To je vprašanje, ki nima nobenega smisla. Namreč to je država, ki je bila nekdaj kolonija ene od eh, evropskih držav. In eh, ta država je imela stoletja korist od Evrope eh, tega, tako da tu je neka moralna obveza, kot drugo pa tudi zato, ker mi tej državi namenjamo tudi humanitarno pomoč in zato imamo pravico pričakovati, da gre ta pomoč v državo, ki vendarle spoštuje določene standarde na področju človekovih pravic. Zdi se, da bi moral biti ta naš glas zelo enoznačen, zelo močan, zelo solidaren. Le na ta način bo ta glas tudi uslišen v Kamerunu in v drugih afriških državah, ki želijo z nami trgovati, pogosto pa pozabljajo na človekove pravice. Tako pač ne gre. Hvala lepa, gospod Ignacio Corao, Evropa svobode in neposredne demokracije. Izvolite. Hvala lepa. Kamerun je država, ki se sooča s številnimi izzivi. Boko Haram na severu, Centralna Afriška republika na vzhodu in ostale težave na njenih mejah in drugod. Pomembno je, da jasno povemo, da se na te izzive ne moremo soočati, eh, s temi izzivi ne moremo soočati za ne sorazmerne uporabe sile in s kršitvami temnih pravic mučenja eh, izven sodne izven sodna pridržanja in eh, podobno vse to je ne sprejemljivo. Predsednik, ki je na oblasti v 1982 se oklepa oblasti še naprej. Ves čas poteka represija proti opoziciji, proti novinarjem in eh, to ne more biti opravičilo za to, da se mora Cameron soočati z sicer velikimi izzivi. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospa Dominik Bilde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej eh, bi Eh, izrazila eh, veliko občudovanje civilistom eh, in pa vojakom v Kamerunu, kajti vsi se borijo proti Boku Karama. Kamerun se bori proti terorizmu in to tudi izven svojih meja in to v različnih vojaških formacijah. To je zelo težka situacija. Kamerun tudi že leta in leta sprejema eh, begunce iz sosednjih eh, držav. In to je eh, precej drugačna podoba kot ta, ki jo poskušate predstaviti, predstaviti tu. To je država, ki jo ne morete na ta način poenostaviti. Je zelo kompleksna situacija. Imamo situacijo, eh, tren med eh, anglofonimi in eh, frankofonimi kameronci, ampak tu ne gre samo za gospodarska trenja. Vemo, da ta predstavljajo zelo pomembno vprašanje. In mislim, da če si pogledamo vse napore kameronske vlade, vidimo, da si eh, močno prizadevajo v eh, veliko različnih mednarodnih organizacij, od ENE, eh, od različnih mešanih dvojezičnih komisij in tako dalje. To tudi ni edini razkol v Kamerunu. Imamo veliko anglofonih, ki živijo v frankofonih, na frankofonih območjih in vsi delijo skupne kulture, kulturne reference in ljubezen do svoje države. In ta Kamerun moramo podpreti in to brez umešavanja in ne smemo izgledati zviška. Hvala lepa, gospa eh, Cecil eh, Kašetue Kjenga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kamerun se utaplja v nasilju. Pol Bija je že 30 let na oblasti, ampak režim se sesuva. In vse čas se oklepa oblasti na način, da tepta temeljne pravice, človekove pravice. Druge obtožuje volilnih eh, goljofi, zato se lahko še naprej oklepa eh, oblasti. Dve angliško govoreči provinci sta v vojnem stanju sever države je v primežu Boko Harama. Drugod so težave za Centralno Afriško republiko. Po drugo, drugod po državi se vijajo boji z oboroženimi milicami. Pomembno je, da se lotimo najbolj temeljnih vzrokov za to katastrofo v Kamerunu. In sicer gre za nevladje, slabo vladanje, nepotizem, tribalizem, vse to so razlogi za krizo v tej državi in za masovne migracije mladih kameruncev, ki želijo zapustiti državi, državo. Zato je pomembno, da se preneha z arbitrarnimi aretacijami pripadnikov opozicije. Pomembno je, da se ob koncu tega mandata zahvalim vsem, ki so sodelovali v tem mandatu, eh, tako tolmačem kot eh, šoferjem, kot svojim asistentom in vsem, ki so prispevali k temu, da smo delo tu lahko opravljali bolje. Hvala lepa. Hvala tudi za vaše prijazne eh, želje. Gospod Schaffhauser je naslednji. Spoštovani kolegi, to je uh, zadnji govor v tem parlamentu eh, in eh, spregovoril bom o državi, ki mi je zelo ljuba, ki jo dobro poznam in tudi malce sem sin Kameruna. Kamerun je etnični, eh, jezikovni, eh, verski mozaik. In gospod Bija je šel prav gotovo predo, predaleč v tem eh, procesu centralizacije in s tem odtujil tako anglofono prebivalstvo na zahodu, kot tudi muslimanske separatiste. Gospod Bija je na oblasti že 37 let, ampak v teh 37 letih je zagotovil Eh, stabilnost, zlasti v primerjavi z drugimi državami. Kameronski predsednik ve, da ne more biti na oblasti do smrti, ampak eh, je eh, ujet v to logiko nasledstva, moči in tako dalje in ve, da je eh, za njegovo državo zelo pomembno, da imamo po eni strani varnostni načrt, po drugi strani načrt demokratične tranzicije in vse to je narediti na eh, pameten, diskreten način. In mi eh, se tu ne smemo umešavati z vsemi fanfarami glede na to, da vedno uporabljamo različne standarde glede na različne države in zlasti glede na naše interese. Hvala lepa. Hvala lepa, prehajamo na prosto razpravo. Kot prvi besedo dobi Jose Ignacio Faria. Next one. Vobec tega pan Iži Pospišil. Ga ni v dvorani, zato besedo dobi gospod Pospišil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 Kar bi Evropska komisija eh, lahko naredila, je to, da bi eh, eh, pritisnila na predsednika, ki je na oblasti že od leta 1984 in pritisnila bi lahko tudi na ljudi, ki so na oblasti v Kamerunu, zato da bi opozicijski vodilni lahko predstavili svoje kandidature oziroma opozicijski voditelj bi moral to možnost imeti, namesto da se ga uh, zapira in poskuša utišati. Uh, glede na sedanjo situacijo ne moremo v Kamerunu govoriti o kakršnikoli vladavini prava. Uh, prepričan sem, da bi bilo dobro, gospa komisarka, če bi lahko prepričali predsednika Kameruna, da ne meče v ječo vseh članov opozicijske stranke. Gospod Notis Marijas ima besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bom za nič spregovoril danes tu, v tem eh, zakonodajnem obdobju in upam, da bom izvoljen tudi v naslednjem mandatu. Ampak to bo močno odvisno od grških državljanov, grških voljivcev in upam, da se bom vrnil sem in da vas bom zopet tu najdel po volitvah. Več kot 2500 eh, eh, govorov sem eh, tu že podal v tej plenarni dvorani in zahvaljujem se kolegom, predsedniku, komisarki, tolmačem in vsem zaposlenim Evropskega parlamenta in to priložnost izkoriščam za to, da povem, da se bom še naprej boril za legitimne interese mojih grških sodržavljanov. Prepričan sem, da moramo v tem primeru podpreti eh, Kamerun, podpreti demokracijo v tej afriški državi, zato da lahko državljani najdejo tudi odgovore na lasne težave. Hvala lepa, besedo dobi gospod podpredsednik parlamenta, gospod Fabio Massimo Castaldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, Kamerun danes izkazuje ne vzdržne eh, razmere na robu državljanske vojne. Več kot 150 eh, je bilo arbitrarno pridržanih, vključno z vodjo opozicije, ker so miroljubno demonstrirali pred eh, ne vem katero ponovno izvolitvijo predsednika republike. Prav tako pa poteka lov na novinarje, ki so še naprej neodvisni poleg politične represije je na severo-zahodu in eh, jugo-zahodu veliko težav z oboroženimi separatisti. Kot vedno imajo civilisti, predvsem eh, študentje, eh, težave, uničujejo se tudi šole in univerze. Oblasti pozivamo naj tako izpustijo vse politične zapornike in sprožijo dialog za miroljubno rešitev razmer v državi tudi v anglofonskih eh, regijah. Potreben je močnejši politični eh, pritisk, kajti ne smemo dovoliti, da je vsebina kotonovskega sporazuma zgolj mrtva črka na papirju. Hvala. Hvala lepa, gospod Stanislav Polček pane predsedujoči rad bi izpostavil to da tudi na tem eh, zadnjem zasedanju na tem eh, zadnjem delu zasedanja še vedno govorimo o varstvu človekovih pravic mislim da je to zelo pomembno pomembno je da spregovorimo z enim glasom in mislim da to zelo jasno kaže da smo glede tega zedinjeni. In to cenim. Ko govorimo o Kamerunu, seveda govorimo o ubijanju, o preganjanju, o mučenju ljudi, o izvensodnih pobojih in tako dalje. To je nesprejemljivo in to eh, počnejo eh, vojaške sile, ki predstavljajo predsednika, ki je na oblasti že od leta 1982. To je za nas nesprejemljivo. To kršenje človekovih pravic je nesprejemljivo. In če tudi vemo, da se Kamerun bori proti Boku Haramu, eh, ne moremo zatisniti oči pred tem, zlasti ne pred veliko nočjo. Uh, Dobro, to, kar se dogaja v Kamerunu, je grozno, zlasti na področju človekovih pravic. In kar se tiče opozicije, ki eh, je eh, v ječi brez kakršnih koli eh, razlogov, zlasti Moris Kanto, to je nespremljivo. Jasno je, da tu vojaške sile delajo proti lastnemu ljudstvu. Mnogi so bili pregnani svojih domov, eh, razpršeni po celem Kamerunu in 30 eh, tisoč eh, ljudi je pobegnilo v Nigerijo. Zato je prav, da pritisnimo na oblasti v Kamerunu. Najprej morajo izpustiti Morisa Kanta in njegove tovariše in na to morajo spostaviti demokracijo v državi. Zlasti pa je treba zagotoviti svobodne, neodvisne medije, brez tega, brez tega ne bomo dosegli nič. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šojdro. Děkuji, kolegyně a kolegové. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Ta nujna zadeva zelo jasno uh, kaže eh, kamerunski vladi, da Evropski parlament eh, budno spremlja situacijo, da se ne strinja s tem eh, omejevanjem demokratične opozicije in pa človekovih pravic. Evropska unija ima diplomatska eh, in pa tudi eh, drugačna orodja za to, da lahko pritisne na kamerunsko vlado. In upam, da visoka predstavnica eh, posluša naše pridržke in upam, da se bo tudi ustrezno odzvala. Kolegi, zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. Eh, pet eh, let eh, smo vsak četrtek plenarnega zasedanja razpravljali o nujnih primerjih na področju človekovih pravic. Prizadevali smo si za. Um, to, da se izpusti eh, zapornike, ljudi, ki eh, se jih preganja zaradi etničnih, eh, verskih in političnih prepričanj in zato se vam zahvaljujem. To je bilo zelo pomembno in zato nameravam še naprej braniti svoj mandat in zahvaljujem se vam vsem, ki ste z mano sodelovali. Hvala lepa, želimo vam veliko uspeha na volitvah, gospod Čaba Šogor. Pred eh, nekaj eh, tedni je eh, pod predsednik vlade Tibeta povedal, da je situacija v Tibetu ne samo dobra, temveč zelo dobra. In očitno nikoli situacija še ni bila tako dobra v Tibetu, gospodarska rasta je izjemna in vsi skrbijo za to, eh, da eh, nikoli ne eh, pride do tega, da bi se kdo na cesti zažgal. Vse to lepo skrbijo. Ampak očitno tibetanci niso edini, ki uživajo takšno udobje. Eh, tudi guri imajo uh, takšne, uh, takšne ugodnosti, um, uh, imajo doživljenske možnosti izobraževanja in uh, uh, lahko ugotovimo, da um, um, je vse, eh, da je kitajska vlada eh, resnično eh, najuspešnejša pri zagotavljanju ugodnosti in varnosti državljanov. Se upravičujem, da nisem bil tu pravočasno za svojo razpravo, ampak hvala, da ste mi vseeni dali to možnost. Hvala lepa. Me veseli, dragi Čabr, da sem vam lahko to omogočil. S tem smo zaključili z nastopi poslancev. Besedo pa ima gospa Federika Mogherini visoka predstavnica izvolite beseda je vaša hvala gospod predsednik po volitvah v kamerno lani oktobra smo priča napetostim v državi še zlasti v anglofonskih torej anglo angliško govorečih regijah in tam se oža politični prostor ključne opozicijske osebe so pridržane, grozi jim vojaško sojenje, več kot sto 100 protestnikov, naših eh, simpatizerjev pa so eh, tudi eh, pridržani. Obramni odvetniki pravijo, da se kršijo zakoni v Kamerunu, zato se pravzaprav tudi uvaja predpoved protestov, kar skakor, vsekakor ni v skladu z ustavnimi pravicami kameruncev. To situacijo budno spremljamo, tesno spremljamo v imenu 28 držav članic, smo zahtevali izpustiti pustitev tistih pridržanih, eh, za katere ni trdnih dokazov in tudi eh, poklicali smo k takojšnji opustitvi nasilja in k preklicu eh, sovražnega govora in zahvaljujem se vam, da ste to pomembno temo uvrstili na dnevni red zadnjega dne vašega mandata, zato da bi to sporočilo enotno potrdili. Kar zadeva eh, severovzhodne in zahodne, eh, severo in jugozahodne države, eh, pozivamo k dialogu, ki je edina trajnostna rešitev, ki bo vključujoča, spoštovala človekove pravice in načelo vladavine prava. Nezakoniti poboji pa še se nažalost venomer dogajajo, pri tem pa naj bi sodelovali tako varnostne kot obramne sile, kot tudi separistične skupine posledice te situacije so alarmantne. Pol milijona ljudi je notranje razseljenih in več kot 32 tisoč beguncev iz Kameruna jih je bilo registriranih v Nigeriji. Pozvali smo k zadržanju in k dialogu. Kamerunske oblasti še zlasti pa spremljamo zadeve. 47 angliško govoro, govorečih voditeljev, ki so zaprti in zahtevamo uh, zakonite, zakonito sojenje in uh, pregledno sojenje. To je seveda povezano tudi z dejanji uh, Boko Harama na severu, pa tudi v Čadu, Nigeru, eh, Nigeru in uh, drugod. Vemo, da Boko Haram ni nepremagljiv, da je že doživel hude poraze, vendar pa uh, kljub temu uh, sedaj vidimo, da varnostne sile povzročajo smrtne žrtve med uh, civilisti. V severi regiji Kameruna je sedaj prisoten Boko Haram, zato se pozivam, uh, poz pridružujem pozivu. Uh, UNHCR, da je treba spoštovati načelo nevračanja in to v celoti. Zato moramo še naprej nadaljevati z našo komunitarno pomočjo, ki je del skupne mednaro, skupnega mednarodnega humanitarnega odziva na različnih uh, frontah. Uh, pomagamo uh, razseljenim uh, in beguncem, ki prihajamo iz Nigerije, uh, Kameruna in Centralne Afriške republike in tam je več kot milijon ljudi, ki potrebujejo pomoč in torej imamo tukaj humanitarno dožnost, ki jo moramo moramo izpolniti in tega nikakor ne smemo pozabiti, ko ocenjujemo našo nadaljno podporo kameruncem. Sočasno pa bomo še naprej si prizadevali za spoštovanje človekovih pravic v Kameruno in uh, želeli bomo tudi razkrivati kršite človekovih pravic in to celoti. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica komisije. Rad bi vas eh, lepo prosil, da ostanete z nami tudi pri naslednji točki dnevnega reda. Prejel sem šest predlogov resolucije ob zaključku razprave, in sicer EKR, GUE, NGL, SD, ELS, Zeleni in ALDE. S tem zaključujem razpravo, glasovanje bo potekalo k malu. In še zadnja razprava v tem mandatu v obliki plenarnega zasedanja in sicer Brunei najprej nastopijo kot uh, avtori in kot prva gospa Lohpiler. Izvolite. Hvala. Brunaj že od leta 2014 uvaja šariatsko pravo in 9. aprila je začel, vstopil v zadnjo tretjo, tretjo fazo izvajanja. Zunaj zakonske spolne odnose in splav se kaznuje z kamenjanjem za krajo se amputira ud za klevetanje eh, proroka Mohameda, eh, se eh, grozi smrtna kazen. Ljudje, otroci so kazensko odgovorni že od tega, ko postanejo, ko pridejo v puberteto. Eh, zahtevamo, da se to šerijatsko eh, pravo takoj odpravi, ki je v eh, hudem navskrižju z mednarodnimi pravnimi normami. Sočasno pa mora veljati, ne, da se, se, da se ne presoja na podlagi spolne identitete in tako naprej. Torej, eh, v Brun Bruneju že od leta 1957 obstaja moratorij na smrtno kazen in ta moratorij bi moral nad se nadaljevati in tudi v končni fazi bi se morali odpraviti eh, smrtna kazen. Brunaj uh, bi moral uh, prilagoditi svoje norme in Evropska unija bi morala, kar zadeva nadaljevanje pogajanj o uh, pridružitvenem sporazumu znova razmisliti. Evropska unija pa bi morala poskrbeti tudi za to, da bi se čl, eh, situacija na področju človekovih pravic v Bruneju, še zlasti kar zadeva eh, osebe LGBTI, postavila na eh, dnevni red naslednjega srečanja med EU in ASEANom. Tenak. Hvala, gospod Tenak. Gospod predsednik, v, v, v, uvedba spremenjenega kaznskega zakonika obrnajo je res obžalovanja vredna. Tam se širi eh, število eh, zločinov, ki jih je mogoče eh, kaznovati smrtjo. To pa vključuje tudi splav, ehm, zunajzakonske zveze in tako naprej. Ti reformni procesi so se začeli že leta 2014 in s tem se kazenski zakonik usklajuje šariatskim pravom. Ta reforma omogoča tudi amputacijo udov za tiste, ki so obsojeni za krajo. Te reforme skrbijo še zlasti verske manjšine in tudi skupnost LGBTI, ki je še posebej uh, v nevarnosti. Vsekakor ni uh, smisla, da imamo tako hud kazenski sistem v sodobnem uh, uh svetu in s tem Brunej ne spoštuje mednarodnih pravil. Uh, zlasti sem uh, zaskrbljen, da se to dogaja v državi Commonwealtha. Nažalost je to moj zadnji govor kot poslanca in poslavljam se eh, po 20 letih eh, funkcije parlamentarca in veliko čast in veselje mi je bilo delovati um, v tem parlamentu, zato se vam zahvaljujem in morda pa se le znova vidimo. Bardzo, Hvala lepa, dragi Charles. Brez komentarjev, gospod Kelly. Gospa Björk. Eh, Najlepša hvala. Zakonodaja v Bruneju ogroža, e, osebe LGBTI in tudi, e, e, jih izpostavlja te in druge osebe mučenju, kamenjanju, šibanju, bičanju in tako naprej. In to je grozljivo sodelovala sem pri pripravi te resolucije, ampak tudi tukaj v našem parlamentu je tako, da obstaja veliko sovraštva in grožen zoper osebe in da se ta, to sovraštvo izraža. Pogosto to velja za uh, homoseksualce, ženske in tako naprej. To nima mesta ne v Bruneju, ne pri nas. To je treba obsojati in tukaj moramo delovati modro eh, in bojkotirati moramo naprimer um, takšne hotele ali pa letalske družbe, ki so povezane z Brunejem. Uh, te grožnje pa so globalno gibanje. V Kolumbiji so prav tako obstajale takšne grožnje, vendar pa jih je izražala bolj eh, krščanska stran. Švedska ki državljani so bili v to upleteni. Torej, najprej moramo počistiti pred svojim pragom, poskrbeti moramo, da se nikogar ne ogroža, ampak v Bruneju eh, eh, takšno početje ni prav, v Evropi pa prav tako ne. Hvala, gospod Ignacio Korao, kot eh, so avtor. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lep pozdrav tudi visoki predstavnici Mogarini. Predvsem želim povedati, da je to zadnja točka na dnevnem redu našega celotnega mandata, tako da hvala vsem kolegom, ki ste sodelovali vsa ta leta pri teh razpravah o človekovih pravicah. Zelo pomembno je, da to postavimo v spred tudi pri trgovinskih pogajanjih s preostalim svetom. Kar zadeva Brunei, to je eden najbolj glatantnih eh, primerov. Gre za sultanat, v katerem ima sultan lahko pet žena in eh, si lahko brez težav kliče dekleta na poziv, obenem pa zahteva smrtno žrtev zaradi nezvestobe. Gre za države, kjer so velike težave s človekovimi pravicami in upamo, da bo v naslednjem mandatu še več rezultatov ki bomo dosegli na tem področju, še več kot eh, v tem mandatu. Hvala lepa, gospa Soraja Post, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Živimo v kriznih časih. Celoten svet je v krizi, imamo eh, podnebno krizo, imamo ultrakonzervativne temne sile, ki eh, prodirajo v naš parlament od vse posod po svetu in prav tako imamo krizo na področju pravic žensk, skupnosti LGBTI in tudi kar zadeva celotne človekove pravice. Eh, številne človekove pravice so eh, napadene v Evropi in drugot po svetu nacionalizem, ki se krepi, predstavlja veliko krizo za naše demokratične vrednote. Tako da vsem na balkonu pravim, vaša odgovornost je, da zaščitite naše demokratične vrednote 26. maja. To pravim vsem državljanom Evropske unije. Zavzemite se za naše vrednote. Kar zadeva Brunei in nov uh, kazenski zakonik po načelu šariatskega prava, ta je krut, nehuman in uh, cilja ranljive skupine, kot so ženske, otroke in ljudi uh, iz skupnosti LGBTI. Na ta način jih prikrajšuje za človekove pravice. Po novem zakonu lahko že sedemletne otroke uh, kaznujejo s šibanjem. Uh, homoseksualna dejanja in a, spol, a, splav lahko kaznujejo z a, smrtno kaznjo ali s kamenjenjem. Človekove pravice se ni, ne spoštujejo. Ni a, kazenski zločin, če ste lezbika, homoseksualec ali če ste naredili splav. A, ta, a, to šariatsko pravo je ostudno in ga zavračam. Tomaš Zdehovski, brzo prosim pane predsedajúci vážená pani komisárko mogherini jaz pa bi se pridružil vsem tistim ki so v zadnjih petih letih pripravljali to vrstne resolucije za nujne zadeve. Pogosto se vprašamo, kaj bi Evropski parlament ali poslanci lahko storili in teh konkretnih primerih po zaslugi naših resolucij, po zaslugi teh nujnih zadev smo dosegli naprimer izpustitev kakšnega zapornika ali pa spremembo uh, določenega sistema. Torej lahko pokažemo na veliko dobrih primerov, ki so se izcimili iz tega. Nedavno smo kritizirali situacijo na Maldivih uh, v okviru naših novnih zadev in septembra leta 2018 smo potem videli tam jasno spremembo. Vodja opozicije je potem zmagal. Vodja opozicije, ki smo ga močno potrebovali, podprli mi, poslanci Evropskega parlamenta. Zato resnično menim, da bo moč naših besed spremenila tudi situacijo v Bruneju. Kritiziram vse države, ki skušajo uh, uvesti šeriatsko pravo in to že veliko let, uh, kajti šeriatsko pravo ni nikakor povezano s sodobno demokracijo, na noben način ni povezano s pluralnostjo. To zadeva številne skupine, vključno z verskimi manjšinami, ki samo zato, ker eh, nekdo veruje v nekaj drugega kot v tisto, kar naj bi bilo spoštovano, je kaznovan. Eh, kaznovani so zgolj zaradi dejstva, da bi želeli izvajati eh, svoje eh, verske običaje. Zato bi na tem zadnjem sestanku pozval vse, da se borimo za svobodo in demokracijo, kajti to je tisto, kar dejansko nosi največjo vrednost za vse nas, evropejce. Hvala lepa, gospa Marija Češake. Hvala lepa, predsednik, visoka predstavnica, kolegice, kolegi. Pred desetimi leti sem prvič spregovorila v Evropskem parlamentu in govorila sem o kršitvah človekovih pravic v Iranu. Tako da se mi zdi zelo primerno, da je moj zadnji prispevek znova uh, namenjen temu, da povečamo večji, večjo moč Evropske unije na področju obrambe človekovih pravic. Če tega ne bomo storili mi, kdo pa? Šariatsko pravo v Bruneju je tako ekstremno, da krši pravico govora, reproduktivno uh, pravico žensk, še zlasti pa pravice skupnosti LGBTI. S, eh, smrtna kazen s kamenjanjem zaradi homoseksualnosti v letu 2019, to je nezaslišano in barbarsko. Tako da pozivamo k uh, ciljanim sankcijam eh, tipa Magnitski za posameznike in vidimo, da ta pritisk že vodi do rezultatov. Visoka predstavnica, kolegice, vsi ostali, resnično vas nagovarjam, da še naprej gradite močnejšo Evropo, ki bo temeljila na eh, načelih in ki bo eh, človekove pravice postavljala v prvo vrsto. Hvala. Hvala lepa, s tem smo prisluhnili nastopom sedmih avtorjev te resolucije v imenu skupine SD pa sedaj besedo dobi gospa Nina Gil. Hvala, gospod predsednik, visoka predstavnica. Nihče ne bi smel biti preganjan ali pa diskriminiran zaradi tega, kdo je in koga ljubi. Ampak od 3. aprila dalje v Bruneju, kot smo slišali, se to dogaja izvajajo eh, šeriatsko pravo, ki vključuje tudi amputacije, eh, eh, šibanje in druge načine smrtne kazni. To, te zakoni niso bili uvedeni zaradi zahteva javnosti, ampak zaradi nepriljubljenosti režima, zaradi tega, ker gospodarstvo upada. Ta, ti ukrepi želijo pozornost javnosti preokreniti od glavnih problemov. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija tukaj spreme ukre učinkovite ukrepe, ki bodo obsodili te barbarske prakse hkrati pa moramo upeljati ciljane prepovedi vizumov za režim in tudi sankcije za podjetja, ki so vlasti sultana. Naš cilj mora biti, da poskrbimo za to, da se bodo, da ti drakonski ukrepi ne bodo izvajani. To pa se lahko zgodi le, če bo mednarodna skupnost to prakso obsodila, hkrati pa tudi s političnim dialogom z deležniki tako v državi kot zunanje, visoka predstavnica, ne smemo več biti ogro, o, o, o, osupli, ampak moramo ukrepati ob to vrstnih primerjih. In morda je to moj zadnji govor, govor kolege in kolegice, zato se vam vsem zahvaljujem za o, uspešno sodelovanje. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Demis Makar. Danes uh, izražamo veliko nezadovoljstvo zaradi spremenjenega kazenskega zakonika v Bruneju. Amputacija udov, javna kamenjanja, šibanje, te srednjeviške prakse uh, so še naprej standardni sta, uh, arsenal um, povračilnih ukrepov za neželeno obnašanje v uh, Eh, Bruneju. Države so seveda odgovorne za lastna pravila, vendar pa morajo ta pravila biti skladna z univerzalnimi človekovimi pravicami in eh, morajo biti pravzaprav usmerjena eh, k prepovedi nečloveškega delovanja in mučenja. Spoštovanje nacionalnega konteksta ni noben izgovor, še posebej se tukaj krš, kršijo pravice žensk, otrok in skupnosti LGBTI. Kolege predsednik, visoka predstavnica, to je moj zadnji prispevek v tem mandatu, nikar ne pozabimo, da človekove pravice niso nikoli v celoti pridobljene. Le politični pritisk lahko nekaj spremeni na trajnosti način, kadar se človekove pravice kršijo kot v Bruneju. Evropski parlament to danes počne, komisija ESZD eh, e in države članice pa morajo tudi storiti svoje za to, da bi se te drakonske ukrepe umaknilo. Brunej je morda lahko krasna država, ampak moralna revščina eh, njenega voditelja je zame nesporna. Hvala lepa. Gospod eh, Castaldo, izvolite. Spoštovani kolegi, Salal Polkija, najbogatejši človek na svetu že več let, ki je vedn, pogosto v novicah tudi zaradi velikih ekscesov, vključno s svojim haremom, je izrazil namero, da bo v svojem, v svoji državi uvedel nov kazenski zakonik, ki temelji na šariatskem pravu. 3. aprila je stopil v veljavo nov eh, zakon, ki predpisuje amputacijo rok oziroma nog v primeru eh, kraje eh, in smrtno kazen v primeru sodomije. Ta zakonik naj bi se uporabljal brez kakršnega koli razlikovanja. Če bi dejansko to uveljavljali, bi morala praktično celotna družina sultana stopiti pred sodišče. Ta mandat zaključujem, kot sem ga začel, in sicer z razpravo o človekovih pravicah in se zahvaljujem vsem za skupaj prehojeno pot in za moč, ki smo jo dali tej temi, ki je ena ključnih tem, ki jih zagovarja Evropa v svetu in uh, upam, da bomo v naslednjem mandatu še naprej z glasnimi besedami zagovarjali in podpirali naše vrednote in bomo vedno ta svetilnik pravic tistih najbolj šibkih, ki smo jih vedno zagovarjali. Hvala vsem za sodelovanje in vso srečo na volitvah. Hvala lepa za pozornost to zelo pomembno sporočilo, vendar pa vas prosim vse, da se držite predvidnega časa, ker ne moremo zamujati z zadnjim glasovanjem v tem mandatu. Naslednji gospod Jacques Colombier. Gospod eh, predsedujoči, v Bruneju gre za preprosto uveljavljanje islamskega prava. Bičenje do smrti v primeru nezvestobe, smrtna kazen v primeru spolnih odnosov med eh, istospolnimi, neumnost eh, in eh, nesprejemljivost teh ukrepov je jasna. To je pač izkaz šerijatskega prava. V primeru ki poteka proti eh, Avstriji pred eh, sodiščem za človekove pravice v Evropi. In dokler se bo toliko prednosti dajali zagovornikom islam, islamizma, bomo težko tu v tej instituciji govorili o svobodi govora. Pomembno je, da kot eh, zadnji prispevek tu povem, da se zahvaljujem za upravljeno delo tu in eh, rad bi zaželel vse dobro mojim naslednikom za zavezništvo svobodnih narodov in suverenih držav. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Elena Valenciano, izvolite. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Kolegi so že precej povedali, izpostavili so Eh, to brutalnost, eh, ki smo ji priča v Bruneju. Eh, to je ekstremen primer, ampak žal v mnogih državah na svetu videvamo takšna takšne kršenje človekovih pravic in mnogokrat pride do relativizacije teh kršitev. Tudi sama uh, bom spregovorila tokrat uh, zadnjič eh, in uh, želela bi posredovali to uh, sporočilo vsem tistim, ki si posod po svetu prizadevajo za svobodo, za življenje, za dostojanstvo. Nikoli ne smemo pozabiti na te uh, ljudi, ki so daleč, ampak ki predstavljajo naše vrednote, vrednote, za katere si tu borimo. Uh, upam, da bomo imeli več eh, razprav o človekovih pravicah, upam, da se nas bo več eh, za nje borilo. Eh, ampak vsi, ki smo v tej luksuzni dvorani, se moramo spomniti ljudi, ki si borijo za svoje pravice, za ženske, za homoseksualce, ki so preganjani v mnogih državah, za zapornike. Hvala lepa vsem, hvala lepa predsedujoči. Dziękuję bardzo. Hvala lepa, spoštovana Elena. To je bilo tvoje zadnje glasovanje v tem mandatu. Kot eh, prvi besedo dobi gospod Jose Ignacio Faria. Okay. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Mogherini, tudi moj prispevek, tudi je to zadnji in zahvaljujem se vam za vašo angažiranost za človekove pravice. Po novih zakonih v Bruneju skušamo zdaj poskrbeti, da ti hudi zakoni ne bi bili izvajani, čeprav si ljudje tam oziroma sultan za to prizadeva. To so zakoni, ki so upereni zoper ljudstvo v Bruneju, eh, eh, izrekajo se najstrožje kazni za prešuštvo in podobno. Tako skušajo utišati ljudi. Seveda pa skušajo tako utišati tudi tiste, ki uh, izvajajo takšne prakse. Gospa Mogherini, tukaj moramo biti ja-, jasni v naših besedah. Partnerski sporazum ne sme biti deležen nadaljnih pogajanj, dokler se ta nespremljiva situacija ne odpravi. Hvala lepa, gospa Julie Ward, izvolite. Uh, thank you very much, President. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko sem bila izvoljena leta 2014, sem sklenila, da bom uh, govorila v imenu ljudi, ki nimajo glasu. Tako da znova tukaj izkoriščam to izredno platformo, ki jo imamo, zato da se zauzemam za človekove pravice na globalni ravni. Šokirana sem bila, ko sem slišala, da je sultan v Brunaju sklenil, da bo uvedel smrtno kazen za homoseksualnost in prešuštvo. Smrtna kazen je vedno nespremljiva in vedno se moramo boriti proti njej. Ampak ta situacija je pa še zlasti huda, kajti uperjena je proti ženskam in uh, tudi uh, razlikuje med spolama in zanikuje posameznikom, da bi bili to, kar so in da bi ljubili tiste, ki jih ljubijo. Ko govorimo o seksizmu in homofobiji v Evropi, Evropi. Ne smemo pozabiti, da je vsako dejanje diskriminacije, če tudi se zdi manjše, dejanje, ki prispeva k globalnemu ozračju, sovraštva, ki, ki vodi do smrti številnih, bodi si zaradi um, milic ali uh, drugega. Še naprej se moramo boriti zopr diskriminacije, ki temelji na spolu ali spolni diskriminaciji. In visoko uh, Eh, predstavnico pozivam naj izkoristi vse eh, humanitarne kanale da, eh, in vse diplomatske kanale, da bo odpravila ta zakon obronajo in tudi smrtne kazni tam in posod drugot. Ja, Hvala, gospa Miranda, izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Del mojega dela v par Evropskem parlamentu je bil povezan tudi s tem, da se zauzemam za človekove pravice in tiste, ki nimajo glasu v Evropi. Uh, Zahvaljujem se gospe Mogherini za kompromis in za njen boj na področju človekovih pravic. Obsoditi moramo te napade na človekove pravice in se boriti proti uh, smrtni kazni, diskriminaciji posod po svetu, pa tudi v Evropi. Težka situacija v Bruneju zaradi homofobije eh, zahteva, da se uh, iz, da to obsodimo. Sem del skupine za LGBTI v Evropskem parlamentu in na to sem ponosna, kaj ti ob, ob, ohraniti oziroma obraniti moramo ljudi po vsem svetu. Spoštovanje za pravice LGBTI je povezano s spoštovanjem pravice do svobode in dostojanstva vseh uh, posameznikov. Hvala lepa vsem za prizadevanje na tem področju. To je moj zadnji prispevek. Thank you ampak se bom vrnila. Hvala lepa, gospod Sošnješ. No, vedno je ta zgodba, vedno znova podočujemo cel svet, kako ravnati. Sprašujem se, kaj so dale vse prejšnje resolucije, da zdaj pišemo nove? Nič. Ali resnično menite, da kdo to sploh bere in da se kdo s tem ukvarja? Kaj bi storili, če bi vi dobili informacijo od sultana Bruneja, ki vas eh, podačuje, da bi morali, ne vem, morali nehati uh, ubijati lastne nerojene otroke v Evropi ali pa da zadeve natančno preučite in ne pa da se uh, eh, vešče smotite. Verjetno bi s tem ravnali enako, kot bo ravnal sultan Bruneja z vašimi lekcijami. Tu. Libijo, Sudan, Malavi, Zimbabve, Romunijo, Brune, Kitajsko, mm, Kamerun smo samo danes eh, omenjali. Če bomo začeli delati črni seznam, bomo samo še nekatere države članice ostale izven tega seznama. Mislim, da moramo začeti se ukvarjati sami seboj, na mesto, da vse čas delimo nauke celemu svetu. Pa lepa naj samo povem, da je brunejski sultan včeraj poslal tudi glasovalni seznam sem v Evropski parlament, kjer je nekako poskušal opredeliti svoje stališče. Gospod Sean Kelly, izvolite. Hvala lepa. Danes govorimo o nehumanih kršitvah človekovih pravic v Bruneju v skladu z novim kazenskim zakonikom. Ti pozivajo k mučenju, k krutemu nečloveškemu ravnanju Bruno je nedvomno ve, da konvencija OZN o e prepovedi mučenja prepoveduje takšne eh, kazni. Nov kazenski zakonik dejansko uveljavlja smrtno kazen, po mm, kateri je homoseksualnost kazniva eh, smrtno kaznijo s kamenjanjem. Ponosen sem, da prihajam iz države kot je Irska. Leta 2014 smo bili prva država v svetu, ki je legalizirala istospolne poroke na podlagi referenduma. Verska svoboda in, eh, in strpnost sta ključnega pomena. Pomembno je, da se na ta način pomikamo naprej, ne pa nazaj in da se spoštujejo temeljne človekove pravice. Pozivam brunejske oblasti, da prekličejo spremembo kazenskega zakonika in da poskrbijo za skladnost svoje zakonodaje z mednarodnimi standardi, da spoštujejo temeljne pravice vseh državljanov in da dekriminalizirajo homoseksualnost, upam, da bodo vse države širom sveta postale enako močno sporočilo Bruneju. Hvala lepa. Hvala lepa gospod Stanislav Polčak. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Sprememba kazanskega zakonika v Bruneju je korak v skrajnost. Te drakonske kazni, amputacija, udov, kamenjanje zaradi izven zakonskih eh, spolnih odnosov ali homoseksualnih spolnih odnosov. To je nekaj, kar je nesluteno v 21. stoletju. Te spremembe uvaja naša država partnerice, brunejski sultan. Ne vem, kaj pravi sultan na svojem pismu, ki ste ga omenili, gospod podpredsednik. Verjetno bi sultan moral rešiti najprej svoje države pomesti pred svojim pragom, če pošilja pisma nam po vseh orgijah, o katerih beremo, da se odvijajo tam. Mislim, da je zelo pomembno, da v pogovorih z ASEANom to tematiko odpremo, kajti človekove pravice so paradna disciplina Evropske unije in tega parlamenta, kajti kdo drugi, če ne mi, se bo zavzel za človekove pravice. Hvala lepa, gospod Pospišil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem se odzvati na to, kar je dejal naš eh, polski kolega, ki dvomi v razumnost teh razprav. Sam prihajam iz eh, nekdanje Češkoslovaške in številni moji prijatelji, disidenti, ki so se borili proti komunizmu, so mi vedno govorili, kako zelo so ocenili, ko je nekdo z Zahoda izrazil podporo eh, njihovemu boju. Tako da prosim, ne zanikajte tega, da so te razprave pomembne. Človekove pravice so univerzalna vrednota in ko se zauzemamo za ljudi, ki so žrtve preganjanja v tretjih državah, je to smiselno, to je pomembno. Češki disidenti so še kako ocenili, ko so jih eh, zahodni politiki podpirali, ko so govorili v njihov prid in eh, do današnjega dne se spominjajo srečanja s takratnim francoskim predsednikom Mitterrandom. To je torej zelo pomembno ko govorimo o tej tematiki. Hvala lepa in eh, s tem tudi zaključujemo prosto razpravo v tem eh, sklicu Evropskega parlamenta. Besedo pa dobi gospa visoka predstavnica Federika Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 3. aprila je Brunej v predstavnici Dar Salam sprejel spremembe kazenskega zakonika, to so predvidene kazni, kot so amputacija, javno bičenje ali kamenjanje, kar nima mesta v našem svetu. Prav tako se širi potencijalno področje uporabe smrtne kazni. Veste, kako smo v temelju proti smrtni kazni, kjerkoli v svetu, nobene ga opravičila ni za to vrstne kazni, nobeno kaznivo dejanje ne more upravičiti amputacije, mučenja ali smrtne kazni. Nikogar ne moremo kaznovati zato, da nekoga drugega ljubi, kar nikoli ne moremo razumeti kot kaznivo dejanje. Te predvidene kazni predstavljajo kršitev številnih mednarodnih zavez, ki jih eh, je podpisal Brunei. To prepoveduje tudi konvencija o prepovedi mučenja in eh, drugih ne človeških in ponižujočih oblikah kazni, ki je bila podpazna leta 2015, podpisana leta 2015, prav tako je to v neskladju z deklaracijo o človekovih pravicah ASEM, prav tako to predstavlja kršitev obveznosti države, kar zadeva konvencije pravic otrok in konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam. Na sam dan, ko so, je bila ta novica objavljena, smo skupaj s številnimi našimi mednarodnimi partnerji reagirali skupaj za visokim uh, komisarjatom za človekove pravice OZN in eh, visoko komisarko Mišel Bašele. Sodelujemo z eh, vlado v Dar Salamu, skušamo zagotoviti, da tu ne bo prišlo do kršitev človekovih pravic in da bo izvajanje kazenskega zakonika skladno z vsemi mednarodnimi obveznostmi, ki jih je država prevzela. Ta razprava menim, da je izredno pomembna priložnost, da izpostavimo to naše pričakovanje. Prav tako pričakujemo, da bo ta država ohranila de facto moratorij na uporabo smrtne kazni. To vprašanje spremljamo že leta in eh, nismo začeli z delom šele pred nekaj eh, tedni. Ko je bil sprejet kazenski zakonik leta 2013, smo zamrznili pogajanja o partnerskem sporozumu z Brunejem in od takrat po vsakem srečanju oziroma ob vsakem srečanju z predstavniki države opozarjamo na to tematiko in tudi v naših letnih poročilih o človekovih pravicah. Zdaj je ključnega pomena, da se prepreči izvajanja takšnih eh, kazni, izvrševanja teh kazni. In to je cilj, ki ga bomo dosegli še naprej z bilateralnim pritiskom na brunejske oblasti, tako neposredno, kako tudi preko držav članic, ki so prisotne v državi. Nov visoki predstavnik EU za človekove pravice, Gilmore, bo prav tako delal na tem. Prav tako se bomo še naprej prizadevali v svetu za človekove pravice v OZN, še posebej, kar zadeva univerzalni pregled, v katerem bo obravnavan tudi Brunei. Prav tako bomo obravnavali to tematiko z našimi partnerji iz ASEANA, saj gre za kršitev zavez Brunaja v okviru ASEANA. Imela bom tudi možnost, da osebno to storim na našem naslednjem letnem srečanju EU-ASEAN avgusta letos. Prepoved ponižujočih eh, kazni ne zadeva le vidik eh, evropskih vrednot, to ste izpostavili številni. Ne, tu gre za univerzalne vrednote ki jih cenijo ljudje vseh veroizpovedi širom sveta. To so pravice, po katerih ne sme posegati nobena država, nobena oblast, gre za vrednote, ki pripadajo vsem ljudem, ki jih nobena država ne more oduzeti. Gre za dostojanstvo vsakega posameznega človeškega bitja in mi kot Evropska unija si bomo še naprej prizadevali za spoštevanje tega dostojanstva posod po svetu, začenši v Evropi. Glede na to, da je to zadnja razprava v vašem mandatu, mi dovolite morda še nekaj besed kasneje, ampak rada bi se zahvalila prav vsem za delo, ki smo ga upravili na področju človekovih pravic. To izredno cenim, to je bilo zelo, zelo koristno za delovanje evropske diplomacije po svetu in eh, le strinjam se lahko s tistimi, ki pravijo, da upate, da bo v prihodnem mandatu še več parlamentarcev sodelovali pri promociji in obrambi človekovih pravic, tako znotraj EU, kakor tudi širom sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Aplavz, ki ste bila, ki ste ga bili deležni, mislim, da kaže, kako zelo cenimo sodelovanje z vami in uh, očitno očinek je. Prejel sem sedem osnutkov resolucije ob zaključku te razprave, ki je za resolucije zelenih EKR, GUE, EFTD, SD, ELS in ALDE. Zaključujem razpravo. Glasovanje bo potekalo kasneje danes. Ob tej priložnosti bi rad izrazil zahvalo vsem kolegicam in kolegom za naš čas, ki smo ga prebili skupaj. Hvala tudi za vaše zaupanje, za izvolitev na mesto podpredsednika. Vsem, ki se potegujete za ponovno izvolitev, želim veliko uspeha. Kdor ne, vam želim veliko uspeha in sreče v neparlamentarnem življenju. Prav tako hvala vsem sodelavcem na levici, na desnici, vsem tistim za menoj, vsem tolmačem. Hvala lepa. Vsem želim vesele velikonočne praznike in vse dobro. Prekinjam sejo do 12. ure. Ste president. Gospod predsednik. Nadaljujemo z zasedanjem. Spoštovane kolegice in kolegi! spoštovane kolegice in kolegi. Globoko nas je potresla novica o hudi avtobusni nesreči na Madeiri, kjer je včeraj najmanj 29 ljudi izgubilo življenje, številni drugi so ranjeni. Naše sožalje vsem bližnjim in prijateljem, žrtvam te tragedije. Hvala tudi vsem reševalcem, ki so posredovali v tej nesreči. Prosim za minuto molka. Hvala lepa. Besedo dobi ... Gospod Farija, izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Že tako na začetku sem eh, prosil za besedo, ker sem eh, hotel spregovoriti o tej tragediji, ki jo je izpostavil že predsedujoči. 29 ljudi je izgubilo življenje v nesreči avtobusa, šlo je za avtobus z nemškimi turisti. To se je zgodilo v zelo ostrem ovinku, to je ena najhujših nesreč, ki se je kdajkoli zgodila na otoku Madeira. Veliko smrtnih žrtev in ranjenih, zato izražamo sožalje svojcem žrtev minuto molka smo že imeli. Hvala za to. Hvala lepa, gospod Farija. Gospod eh, Kavada, samo trenutek. Pristojni, pristojne francoske oblasti so nam podale predlog za odpravo imunitete za gospod Marie Christine Arnautu zaradi preiskave, ki poteka pred eh, pariškim sodiščem. Zahtevo smo posredovali pristojnemu odboru. Na podlagi odstopa gospe Linde McEwen parlament ugotavlja v skladu z poslovnikom, da je njen sedež v parlamentu izpraznjen z dnem 19. april 2019 in o tem smo obvestili pristojne nacionalne organe. Besedo dobi visoka predstavnica, podpredsednica komisije, gospa Federika Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vem, da to ni običajno, ampak glede na to, da je to zadnje zasedanje, v tem mandatu mi dovolite, da v imenu celotne komisije in v svojem imenu osebno in prepričana sem, da tudi v imenu sveta, tu na tem mestu izrazim globoko zahvalo prav vsem, vsem političnim skupinam za odličnih pet let skupnega dela. Mislim, da smo s tem pokazali, da institucije Evropske unije lahko učinkovito sodelujejo, spoštujejo avtonomijo institucij in spoštujejo tudi različna politična stališča. Samo osebno bi se še posebej rada zahvalila tistim, s katerimi sem tesno sodelovala v teh zadnjih petih letih na področjih varnostne in zunanje politike, na področjih človekovih pravic. In vsakomor izmed vas želim veliko uspeha, bodi si v naslednjem mandatu ali pa nasploh v življenju, karkoli boste počeli, kjer, bo, kjer koli boste. Pripričana sem, da boste evropsko zastavo nosili v srcu in kolikor se mene tiče, pred eh, menoj je še nekaj mesecev mandata. Skušali bomo graditi na dobrih rezultatih in naukih teh petih let, eh, ki smo jih preživeli skupaj in veselim se sodelovanja z novo izvoljenimi člani parlamenta, ko bo ta parlament julija začel z delom. Hvala lepa in čestitke. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa Mogherini. V imenu celotnega parlamenta se vam zahvaljujem za vaše delo in eh, za vaše želje. Kot ste dejali, danes je to zadnja seja, kar nekaj kolegov želi besedo, kar ni najbolj skladno s poslovnikom, vendarle bom poskusil zadeve nekako urediti. Kot prvo naj povem, da sta se javili dve kolegici, ki ima dajem besedo. Najprej gospa Kosta. Hvala, gospod predsedujoči. Na kratko, želim povedati, da je danes svetovni dan UNESCO-ovih spomenikov in spomnimo se na Notrdamsko katedralo in na vse spomenike na svetu. Gre za ključno vprašanje za našo identiteto. Pred nami je velik izziv, ker mi kot parlament smo vključili sredstva za kulturno dediščino, imamo agendo za kulturno dediščino in celo leto ukrepov namenjeno kulturni devičini. Rada bi se zahvalila vsem kolegom po desetih letih eh, dela tu v Evropskem parlamentu. Mislim, da smo lahko ponosni tudi na to, kar je dosegla evropska kulturna politika in politika na področju izobraževanja. Hvala lepa vam, predsedujoči, in hvala tudi komisiji za dobro sodelovanje. Hmm, hvala, gospa Kosta, gospa Grostet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Hvala vsem vam, številnim, ki danes nosite ta rumeni simbol na jopičih. To nas namreč spominja na varšavski geto. Več dni sedaj nosimo to rožo na prsi, da pokažemo, da se nikoli več ne sme to ponoviti. Vse to nas eh, spominja na ključni cilj te Evrope, ki jo skušamo graditi - mir in spoštovanje človekovega dostojanstva. Vsem želim, da še naprej podpiramo to željo povsod v prihodnosti. Hvala lepa. So, vielen Dank. Darf ich jetzt zunächst fragen, gibt es Hvala lepa. Ali ima kdo resnično pripombo na poslovnik? Postopkovna vprašanja? Ne. Potem bi sedaj rad eh, dal besedo nekaterim drugim kolegom. Gospod Kavada, izvolite. Hvala lepa, dragi Rainer. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Izredno kratek bom, kajti vem, da ne maramo dolgih govorov. V 15 letih sem redko spregovoril tu v tem parlamentu. Obljubil sem svojim voljivcem, da bom svoje delo opravljal vestno. Upam, da sem to izpolnil. Izpolnil sem tri mandate, to je moj tretji mandat, to je bila moja zaveza. Rad bi se vsem zahvalil in vas vse pozdravil, gospod predsedujoči, vam kot sosedu Francije bi rad povedal eno zelo enostavno zadevo. Evropa bo preživela. Bo preživela kljub tistim, ki želijo naše države zapreti nazaj za meje, kaj ti. Evropa je Evropa Joela Branta, ki je rešil na tisoče eh, judov. To je Evropa Valence in eh, Pavuke, ki sta rešila Poljsko pred komunizmom. To je Evropa Helmuta Šmita in Kola. To je Evropa Gozi Flašmanove, ki je rešila toliko ljudi judov tekom vojne, predvsem otrok, to je Evropa. Vaclava Havla, to je Evropa, moja prijateljica Simon Vej. Hvala, ker ste mi omogočili, da sem postal boljši državljan, kot sem bil, ko sem sem prišel. Rad bi zapustil ta parlament z iskreno zahvalo vam vsem in še naprej. Verjamem v skromnost in ponos v delo, ki ga vsi upravljamo tu v tem parlamentu. Hvala lepa. Gospod Peterle. Spoštovane kolegice in kolegi, to so naše zadnje odločitve v tem mandatu in rad bi se vam vsem zahvalil za pet let enotnosti v raznolikosti. Naša odgovornost je, da Evropo ohranimo enotno in da obnovimo Notrdamsko katedralo in vesele praznike. Hvala. hvala gospod peterle prehajamo na glasovanja najprej kitajska tu imamo ustni predlog spremembe gospe šojdrove hvala lepa čisto na kratko gre za ustni amandma k uvodni izjavi a interes Kitajskega spoštovanja mednarodnega prava in standardov človekove pravi, človekovih pravic pri lastnem razvoju. Hvala. Hvala lepa. Kdo nasprotuje temu predlogu? Spremembe ne, potem glasujemo o resoluciji v celoti z ustnim amantmajem, ki smo ga ravno kar slišali. Glasujte poimensko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Naslednja tema je Kamerun. Imamo predloge resolucij sedmih eh, skupin, amadma ena za proti vzdržani zavrneno, še resolucije v celoti, brez sprememb, kdo je za, z dvigom rok, proti, vzdržani, sprejeto. Brunej, tu imamo skupni predlog eh, resolucije sedmih skupin, amadma dve, poimensko glasujte, prosim ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrneno. Odstavek 11 prvotnega besedila v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Uvodna izjava D, amandma ena, kdo je za, z dvigom rok, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava G, prvotno besedilo, prvi del za, z dvigom rok, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Še resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo k poročilu Morajš. Enotno glasovanje, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Balaš. Besedo najprej želi gospa Stevens. Dear president, colleagues. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, v skladu z šeljem 190 odstavek 4 poslovnika predlagam v imenu moje skupine, da zaključimo oziroma odložimo glasovanje o poročilu Balast na eno od naslednjih sej. To zato, ker to poročilo nikakor ni pripravljeno na glasovanje v plenumu. Glasovanje danes bi samo izpostavilo velike razlike, ki obstajajo med nami pri tem vprašanju na zadnji dan našega mandata. Resnično menim, da moramo pustiti ta dosi je še odpr, odprt, da bo naslednji sklic parlamenta lahko sklenil dober, soliden sporozum, ki bo predstavljal resnično dodano vrednost za naše državljane. Upam, da lahko računam na vašo podporo za odlog tega glasovanja in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Stevens. V imenu skupine EKR, gospod Balaš, želi spregovoriti proti temu predlogu. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. To je zahteva, ki se ponavlja. To zahtevo smo slišali že v ponedeljek in jo zavrnili. Parlament jo je zavrnil. Gre za, torej za poskus, da bi konzervativna desnica obstruirala odločanje in da bi preprečili demokratično razpravo in glasovanje. Razpravo smo imeli, zdaj je čas, da glasujemo in eh, da ne sprožimo tega, da ta parlament o tako ključnem vprašanju, kot je vprašanje pravic eh, delavcev ob koncu mandata, ostane njem, kar bi bilo resnično nespremljivo. Hvala. Hvala, kolega Balaš. Prehajamo na eh, glasovanje o predlogu skupine EKR. Glasujemo poimensko, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto. S tem prehajamo na poročilo Eichhout. Amandma devetdeset, glasujte poimensko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 91 za, proti vzdržani sprejeto. S tem je prva obravnava v parlamentu zaključena. Prehajamo na poročilo GŽIP. Predhodni dogovor, amandma 87, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, s tem je prva obravnava sklenjena. Prehajamo na poročilo Žvjevka. Tudi torej, tu gre za predhodni dogovor, amantma 41, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prva obravnava sklenjena. Prehajamo na poročilo Regner. Tudi tu gre za predhodni dogovor, amandma 32 in 48, poimensko glasujte, ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Krasnodemski. Najprej amandmaja 32 in 48, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 31, CP1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 33, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaja 6 in 13, sočasno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Amandma 31 CP2 bo za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 34 poimensko glasujte, prosim. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 31 CP3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 1 CP1 je s tem brezpredmeten. Amadma 35 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrneno. Amadma 31 CP4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1 CP2D in 31 CP5D. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. S tem je amantma 36 brezpredmeten. Amantma 37, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrjeno. Amantma 31 CP6, za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 CP3 je brezpredmeten. Amandma 38, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 39, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 29, za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 40, poimensko glasujte. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 31 CP7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 42, poimensko glasujte, prosim ste vsi oddali glas, konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 21 in 41, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 43d, poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Ena CP4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 CP8 za, proti, vzdržani. Preverimo, prosim. Preverimo, glasujte, prosim. Mislim, da je sprejeto, ampak ni bilo jasno. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 31 CP9, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 44 je brezpredmeten, 31 CP10, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 31 CP11. Poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. 45. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. zavrnjeno. 1 CP5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 CP10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 CP6, poimensko, glasujte prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 CP11, poimensko, glasujte prosim ste vsi oddali glas. Konec glasovanja. Sprejeto. 47, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1CP7, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 31CP12, za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. In še predlog komisije z izglasovanimi amandmaji. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prva obravnava sklenjena. Prehajamo na poročilo Luke, predhodni dogovor, amatma dve, poimensko, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto, s tem je prva obravnava sklenjena. Še eno poročilo gospoda Lukeja, predhodni dogovor, amatma dve, poimensko, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Glas konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3, izjava komisije, kdo je za, proti, stržani. Sprejeto. S tem je prva obravnava parlamenta sklenjena. Prehajamo na poročilo gospoda Fernandeša in Gualtierja. Besedo dobi gospa Mogherini, podpredsednica komisije v imenu komisije. Izvolite kot predsedujoči, dovolite mi, da se najprej zahvalim eh, poročevalcema, gospodu Gualterju in gospodu Fernandesu, za odlično upravljeno delo na tem doseju. Prav tako bi rada izrazila zahvalo spoštovanim poročevalcem eh, v senci za sodelovanje v tem zelo omejenem času. To, ta zbor je ves čas podpiral pobude v podporo investicijam v tem mandatu, komisija pozdravlja dogovor, ki smo ga dosegli med so zakonodajalci in zato mi dovolite, da preberem to izjavo v celoti, kot dogovorjeno tekom eh, trialoga, brez poseganja v pristojnosti sveta, kar zdeva pakt za stabilnost in rast, prispevke držav članic, bodi si držav članic ali nacionalnih promocijskih bank v javnem sektorju ali ki delujejo v imenu držav članic v tematske ali več eh, državne investicijske platforme sodijo med ukrepe po členu 1. 991 uredbe 1466 skozi 97 in člena 34 uredbe sveta številka 1467 skozi 997. Poleg tega, brez poseganja v pristojnosti sveta pri implementaciji pakta stabilnosti in rasti, bo komisija v prihodnjih eh, spremembah implementacijskih smernic SGP preučila, do kakšne mere bi enaka obravnava kot za EFSI lahko vladala eh, v kontekstu sporočila komisije o fleksibilnosti, veljala tudi za inštrumente, ki so nasledniki EFSI-ja eh, v gotovini za financiranje dodatnih zneskov garancije EU, kar zadeva delež EU. Hvala. Hvala lepa, gospa Mogherini. Dosegli smo eh, delni dogovor, amandma 42 odborov Budget in Ekon, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem nadomeščamo amandmaje iz 5.16.1.2019, zdaj preglasujemo še v predlogu komisije in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. S tem je prva obravnava parlamenta sklenjena. Prehajamo na poročilo gospe Klun, tudi tu predhodni eh, dogovor, amandmaš 63, predhodni, eh, glasujemo poimensko, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo gospoda Tanga, tudi tu gre za predhodni dogovor, amandma 2, poimensko, glasujte prosim ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto tudi tu je s tem sklenjena prva obravnava. Prehajamo na poročilo gospe Gerling. Predhodni dogovor, amandma 44, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prva obravnava sklenjena. Prehajamo na poročilo gospoda Langna. Tudi tu gre za predhodni dogovor, amandma 2, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto, s tem je prva obravnava sklenjena. Prehajamo na poročilo Hübner. Tudi tu gre za predhodni dogovor, amandma dve, poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo gospe Sander. Tudi torej, tu gre za predhodni dogovor, amandma dve, poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto. S tem je prva obravnava tudi v tem primeru sklenjena. Prehajamo na resolucijo o pogajanjih svetom in komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave, gre za zakonodajni predlog, resolucija o celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še zadnje glasovanje, resolucija o endokrinih motilcih, amandma dve, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo odstavek 7 v dveh delih, poimensko obe glasovanji, prvi del glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Še drugi del, prav tako poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. sprejeto. Amandma štiri, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma pet, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zabrneno. Amandma ena za z dvigom rok proti vzdržani sprejeto. Amandma tri, kdo je za? Proti vzdržani prav tako sprejeto. Spoštovane kolegice in kolegi, zdaj prehajamo k zadnjemu glasovanju. Rad bi se vam vsem zahvalil za vedno kooperativno delo tu v plenumu. Hvala tudi za vaše potrpljenje, če sem se kdaj e, zmotil, če sem kdaj kakšnega od kolegov pretrdo prijel, se vam opravičujem. Vsem vam želim vesele velikonočne praznike, uspešno volilno kampanjo, če kandidirate. In kot sem eh, enkrat že dejal, po napadih tu v Strasburu, nikoli ne pozabimo, da gre za mnenja, za politična stališča, nikoli pa ne sme nihče dvomiti v to da gre tu za politiko in demokracijo, nikoli naš nasprotnik ni drug človek. In še zadnje navodilo. Kartice izvedite šele, ko bo glasovanje končano. Glasujte, prosim, poimensko. Ste vsi oddali svoj glas?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 so today it is possibly most difficult because so because so many No, danes je še posebej zapleteno, zato ker toliko kolegov se želi od nas poslaviti, ampak kljub temu bi bil zelo hvaležen, če bi lahko hitro zapustili dvorano da lahko nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. torej imenovali bomo nekaj ljudi tako da bomo tole poslavljanje pospešili gospod Kaspari gospod Prust gospod Karas gospod Bullmann gospod Castaldo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 nadaljujemo z obrazložitvami glasov začeli bomo s poročilom gospe metsola besedo dobi gospa forenza ki je ni več tu potem nadaljujemo s poročilom gospoda eickhouta besedo dajem lepo vas prosim predstavniki gue gospod scholz herr scholz gospod scholz ki ga ni tu a ki ne sliši torej besedo dajem gospodu sonierzu izvolite glasoval sem proti temu poročilu kajti ne razumem logike ki zahteva da štejemo eno vozilo kot eh, dve. In, uh, ker ni nič emisijskih vozil, kajti tudi če hodimo peš, je tu emisija vsaj toplote, če drugega ne. Tako da je to spet eh, polno zgodbic. Še ena direktiva, o kateri so poslanci glasovali, ne vedoč natančno, kako bodo te direktive dejansko sploh stopili veljavo, sploh ne imajo dovolj znanja o tem, da bi preverili, ali dejansko okolje kaj pridobi od tega, da bomo imeli električna vozila, ki ne emitirajo onesnaževal tam, kjer se vozijo, ampak v elektrarni, ali imamo sploh dovolj elektrike v naših omrežjih, da bomo lahko sploh polnili vse te ta vozila, kaj se bo zgodilo z baterijami, z akumulatorji, z vsemi snovmi v teh odslužnih akumulatorjih, če mar je že težava na, neprimer, na, nov, na norveškem. Tako da mislim, da je to nekaj, kar vsekakor ogroža trg avtomobilov v Evropi. Hvala, gospod Sošnješ. Prehajamo na naslednjo točko. Poročilo GŽIP o energetsko učinkovitih vozilih, gospod Matthews. Thank you, Chairman. Hvala, predsedujoči. Ko je bilo o tem prvič govora, sem bil zelo nezadovoljen z prvo različico. In uh, kot je tipično za uh, to dvorano, je bilo govora seveda o večji centralizaciji in o uh, bolj eh, strogih eh, pravilih. Vse skupaj je bilo osredotočeno na električna vozila kot edini način, kako zmanjšati eh, izpuste. Ampak ne vemo, kako se bo tehnologija razvijala. In za politike, ki tu sedijo in ki želijo diktirati, kako naj se razvija tehnologija in industrija, vse to je popolnoma nesmiselno. Veseli me, da uh, po mnogih urah eh, trdega eh, dela z poročevalci, poročevalci v senci smo prišli do veliko bolj prožnega rezultata eh, in sedaj omogočimo tehnologiji, da se razvija, kot se bo pač razvijala in se ne osredotočamo samo na električna vozila. Hvala, s tem smo zaključili obrazložitve razložil, glasov pri poročilu GŽIP. Nadaljujemo s poročilom. Eh, gospoda Cvivka, tudi tu dobi besedo gospod Matthews. Hvala lepa, da ste me pozvali, da eh, o tem spregovorim. To je zelo pomembno. Države, ki eh, želijo čezmejno poslovati in ki to želijo narediti na spletu, elektronsko, ne smejo biti pri tem overana ljudje jih ne smejo pri tem ovirati. Sam prihajam iz založništva in uh, uh veliko uh, e-knjig um, uh, proizvajamo in ljudje lahko to enostavno naložijo na svoje računalnike. To je precej olajšalo delo uh, takšnih uh, podjetij, kot je moje. Uh, Eh, in na ta način lahko eh, tudi zagotovimo to, da ljudje ne bodo več prisiljeni v to, da potujejo v drugo državo, če želijo kupiti nek artikel. Hvala, eh, gospod Matthew. S tem smo zaključili obrazličje glasov pri poročilu CVF. Sedaj pa poročilo gospe uh, Regner čez mene preoblikovanje združitve in delitve. Znova gospod Matthews. Uh, Hvala predsedojoči. Uh, tudi tu sem se javil za besedo. Uh, kaj ti potrebujemo eh, bolj prožno eh, čezmejno eh, poslovanje. Zelo sem vesel, da s tem sedaj to lažje naredimo, ko je bil ukrep prvič predlagan, ga je pospremilo celo vrsto restrikcij za podjetja in tako dalje. Zelo pa sem vesel, da se je to medtem spremenilo. To je veliko rak v pravo smer za mednarodno eh, trgovino znotraj Evropske unije. Mednarodna trgovina omogoča zaposlovanje, eh, omogoča raz gospodarstva eh, in tudi omogoča prijateljstvo med narodi. In tudi to je dobro. Hvala, gospod Matthews. Nadaljujemo z obrazložitvama glasov. Pri poročilu Krasnodebski gre za Evropski eh, obramni sklad, začne gospod Jurek. E, gospod predsedujoči, dame in gospodje, poslanke in poslanci. Usmeritev politike sistem vrednot vsake politične skupnosti lahko izračunavamo na podlagi številko proračunu. Odločitev o Evropskem obramnem skladu morda ni velik, ampak eh, pomemben korak v smeri, ki sta jo opredelila tu v dvorani kanclerka Merklova in morebitni prihodni predsednik Evropske komisije gospod Weber. Gre za pot, v, ki gre v smeri Evropske vojske. To ni prava pot, prava usmeritev, kajti večina naših držav je v Severoatlantskem zavezništvu. Mi se tu nismo odločili za izgradnjo vojaške sile. Mi smo tu zato, da skupaj podpiramo moč oziroma svobodo naših držav, zato resnično pozivam, da ne gremo naprej v tej smeri. Hvala. Hvala, gospod Jurek. Sledi gospa Forenca. Hvala, predsedujoči. Glasovala sem odločno proti tej resoluciji, kajti menim, da Evropska unija mora radikalno spremeniti usmeritev in eh, se roditi, lotiti predvsem zaščite posameznikov in življenja, ne pa zaščite meja, kajti to ponovno počnemo s to resolucijo. Menim, da je Evropska unija sedaj v nevarnosti, da se definitivno sama sebe potone v sredozemlju. Evropska unija mora financirati ljudi, boriti se proti revščini, zagotoviti sistem, ki bo dejansko evropski in napreden. Graditi evropsko vojsko pa pomeni jemati sredstva za boju proti revščini in še enkrat daje se več sredstev za zapiranje meje na mesto, da bi sprejemali druge. Hvala, gospa Forenca. S tem eh, smo zaključili to točko. Natoljujemo s poročilom gospoda Tank o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti. Besedo dobi gospod Mejer. Gospa Mejer, se upravičujem. Thank you, Mr. President. Uh... Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da sem eh, zadnja Britanka, ki bo še spregovorila v tej dvorani, ampak upam, da ne zadnja Britanka sploh. Tu ne moremo govoriti samo o dobičkih za nekaterih, eh, ob tem, da ignoriramo posledice za ostale. Kot eh, laboristična poslanka želim, eh, da denar, ki ga investirajo banke, zavarvalnice in tako dalje, prispevajo k bolj pravični družbi in zato je treba omogočiti, da se tudi takšne dolgotrajne agende lahko financirajo potrebujemo uh, trajnostne investicije, uh, ki ne temelijo na izkoriščanju uh, uh, drugih, vključno z otroki. Upoštevati moramo tudi um, učinke na okolje, uh, na enakost med spoloma, uh, zato da bomo lahko zagotovili uh, pravičnost za uh, vse in ne samo za nekatere.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 Hvala lepa, predsedujoči. Eh, eh, glasoval sem za to rezolucijo, eh, zato ker je res grozno, da še vedno nimamo izvedbenih smernic za pravico Evropskega parlamenta do preiskav. Prizadevali smo si za eh, pridobitev tega mandata vs eh, čas eh, tega zakonodajnega obdobja, ampak do jeseni lani so bili odzivi sveta zelo negativni in upam, da bo parlament v naslednjem zakonodajnem obdobju tako s komisijo in s svetom naredil še več za to, da odpravimo to eh, težavo, za to, da eh, ne bomo eh, postavljali ovir tej ključni funkciji parlamenta, če želi biti učinkovit. Hvala, gospod Pospešil. S tem smo zaključili obrazložitve glasov k tej resoluciji. Še dva bomo poslušali glede predloga resolucije o celovitem okviru Evropske unije o endokrilnih motilci. Začne gospod Farija. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, že 20 let eh, vemo, kako škodljivi so endokrini motilci. Vsi ti dokazi eh, že obstajajo. Vemo, da to povzroča eh, težave pri plodnosti, debelost in tako dalje ampak eh, nimamo pa horizontalnega instrumenta, s katerim bi se lahko soočali z vsemi temi um, težavami. Imeli smo celo vrsto uh, posameznih skandalov, ampak uh, treba si je pogledati tudi uh, endoktrine motilce, ki jih najdemo v igračah, v kozmetičnih proizvodih in tako dalje. Podprl sem uh, uh, to, ta predlog rezolucije v celovitem okviru Evropske unije o endoktrinih motilcih, kaj ti endoktrini motilci so eh, prisotni v mnogih proizvodih, eh, imajo eh, učinek na hormonalni sistem in to je povezano tako z okoljem, kot z zdravjem, kot človekovimi pravicami. In to je tudi moj zadnji prispevek. Hvala lepa, gospod Farija. Gospod Šošnjerce naslednji. Ta rezolucija možna strati. To resolucijo lahko strnemo takole. V bistvu ne vemo, za kakšne snovi gre, kakšno škodo povzročajo ali jo gotovo. Vemo pa, da to lahko zreguliramo in kdo boljši kot Evropska komisija za kaj takšnega. Vse to kaže, da se niste ničesar ne učili v tem mandatu, ničesar se ni naučil ta parlament z Brexita, da so, Brexit, da so Britanci imeli dovolj teh vaših predpisov, vaše arogance in odločili so se na eh, težak, boleč eh, proces ločitve, da ne bodo več podvrženi temu cela Evropa, cela eh, leva elita, ki sedaj vlada Evropi, bo izgubila oblast. Ne vem, kakšne dosežke tega zbora vedejo do tega, da te predpise samo še naprej sprejemate. Smo umirajoči kontinent, ki ga vodijo barbari, ki se niso sposobni sami naprej reproducirati in sedaj ta eksperiment vsega, želite širiti tudi drugot po svetu, da bodo tudi druge celine počele enake neumnosti. Želite uničiti Evropo in eh, celi svet, jaz pomenim, da je treba uničiti Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Šošnjerc. S tem smo slišali obrazložitve glasov k resoluciji o endokrinih motilcih. Sedaj pa imamo še izjavo gospe med. Uh, eh, o priporočilu gospe Mecola, ki bo podala gospa Forenca o, o, o Evropski obalni straži. Grazie, presidente, anche per... Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi za to razumevanje. Sama sem glasovala proti resoluciji Mecola, kajti menim, da Evropska unija mora reševati, ne pa še naprej zavračati. Odpraviti moramo sporozum z Libijo, gre za državo, v kateri poteka samo mučenja in eh, trpljenje. Pomembno je, da se preneha z politiko kriminalizacije nevladnih organizacij, to počne naša vlada, ki zahteva tudi prejetje neke posebne direktive za preprečevanje reševanja v sredozemlju. Nevladna organizacija Open Arms eh, je pred dnevi pomembno ukrepala, rešila številna življenja. To je moje zadnje javljanje, to je v plenumu. V teh zadnjih petih letih sem se veliko naučila in upam, da sem uspešno upravila svojo dožnost in sicer predstavljati tiste najbolj zapostavljene. In pomembno je, da zvonovi sreče bijajo za vse na enak način. Hvala lepa hvala lepa gospa forenza s tem smo zaključili eh, obrazložitve glasov eh, zapisnik je na voljo včerajšnje seje kdo ugovarja ne torej je s tem zapisnik potrjen če ni ne bo ugovorov potem bom resolucije eh, pravzaprav današnje resolucije posredoval osebam ki so omenjene v teh resolucijah in s tem se lahko potrdi že današnji zapisnik eh, v skladu s pravili, če kdo ne odgovarja, ne, torej s tem je tudi današnji zapisnik potrjen. Vsem sem že zaželel uh, veliko uspeha, tudi vsem službam bi želel vsem uh, lep, lepe praznike in tudi uh, srečno pot domov in morda se znova srečamo v novem parlamentu. Mandat eh, je, eh, tega Evropskega parlamenta je s tem zaključen in tudi današnja seja je s tem končana. Hvala.